Dear colleagues, uh... Kolegice in kolegi, dragi so predsednik, dragi člani nacionalnih parlamentov, pozdravljeni v Evropskem parlamentu in v odboru Libe. Pozdravljeni na zasedanju skupnega oziroma skupine za skupni parlamentarni nadzor o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznevih dejanj. Tukaj smo z estonskim predsedstvom in v veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na ustanovni seji skupine za skupni parlamentarni nadzor. 27 držav članic EU je danes zastopanih tukaj. Danes se nas je res zbralo veliko v tej veliki dvorani. To ne dokazuje samo tega, da je veliko zanimanja za Europol, ampak predstavlja tudi uspeh. Uspeh zato, ker smo začeli sodelovati poslanci in nacionalni poslanci. Vsi seveda zelo trdo delamo. Že nekaj let nazaj smo govorili o tej temi v okviru konvencije o prihodnosti Evrope. Kakor veste, v skladu z 88. členom Lizbonske pogodbe in uredbe o Europolu smo določili postopke za spremljanje dejavnosti Europola in sicer dejavnosti spremljajo nacionalni parlament, nacionalni parlament in Evropski parlament. Seveda, danes smo tukaj, zahvaljujoč trdemu delu evropskih poslancev in tudi trdemu delu nekaterih od vas. To nam je uspelo, zato ker je poročevalec gospod Diaz de Mera v to uložil toliko dela, pomagala pa mu je tudi pogajalska skupina. Delali smo v okviru 51. člena uredbe. Hvala gospod Diazu de Meri in njegovi ekipi za to, da so nas pripeljali tako daleč. Danes imamo ustanovno sejo in to je pomemben korak naprej krepitvi demokratičnega upravljanja EU. Danes bomo oblikovali skupino za skupni parlamentarni nadzor, slišali bomo govore visokih predstavnikov institucij Evropske unije. Prav tako bomo imeli prvo izmenjavo mnen z predsednikom upravnega odbora Europola in tudi nadzornikom, Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov. Na to bomo govorili o poslovniku. Upam, da bomo poslovnik zaključili jutri in ga tudi sprejeli. Upoštevajte, prosim, da vse seja predvaja preko spleta, posnetek pa bo na voljo tudi na spletni strani odbora Libe. Zdaj pa dam besedo gospodu Rajvu Ajku. On je predstavnik estonskega predsedstva in skupaj bova predsedovala tej seji danes. delamo pa na osnovi sklepov iz Bratislave, aprila. Zdaj pa dobi besedo gospod Rav Ajk, vodja estonske delegacije v skupini za skupni parlamentarni nadzor. Hvala. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, dragi so predsednik, spoštovani gostje in tudi govorniki. Najprej mi dovolite, da se predstavim. Sem Rajvo Ajk, sem član odbora za pravne zadeve v estonskem parlamentu. Prav tako sem del odbora za varnostne službe. Leta 2015 so me izvolili v estonski parlament. 26 let sem bil v službi v policiji in v službah za notranjo varnost. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj in V čast mi je, da lahko danes otvorim to sejo, ki je ustanovna seja skupine za skupni parlamentarni nadzor. V naslednjih dveh dneh bomo imeli priložnost za izmenjavo mnen v svojih jezikih. Tudi sem bom uporabil to možnost in govoril v svojem jeziku. Za vas imam majhno presenečenje. Namreč, kot politiki dobro vemo, da je zelo pomembno, da nas vidijo. Zagotavljanje varnosti je ena od tem, o katerih bomo danes govorili. Vendar čaka nas tudi pomembna obletnica. Naslednje leto nas čaka stota obletnica v Estoniji. In vsi ste seveda vabljeni, da se nam pridružite pri proslavi. Vendar, danes smo tukaj, da se borimo proti kriminalu na evropskih tleh. Zaenkrat že imamo na voljo kar nekaj orodij. Vloga Europola je zelo pomembna v tem naboru orodij. Europol ima pisarne v različnih državah, članicah, ki skupaj tvorijo mrežo. Skupaj se borimo proti različnim oblikam kriminala. Po ustanovitvi Europola se je veliko spremenilo. Spremenila se je struktura kriminala in tudi spremenile so se oblike kriminala. V današnji družbi vidimo, da se kriminal premika v kibernetski prostor. Mednarodne dejavnosti na področju preprečevanja tovrstnega kriminala so zdaj del našega vsakdanjega dela. Zelo pomembno je tudi, da si čim hitreje izmenjujemo informacije in da se odzivamo v različnih delih sveta. Čim bolj moramo izkoristiti priložnosti, ki nam jih ponuja informacijska tehnologija ključne besede tukaj so kakovost, hitra izmenjava podatkov in sodelovanje med različnimi zbirkami podatkov. Ob tem moramo seveda upoštevati tudi varstvo podatkov in njihovo in zasebnost ljudi. Boriti se moramo proti različnim grožnjam torej. In pri doseganju teh ciljev je zelo pomembno, da sodelujejo nacionalni parlamenti in tudi Evropski parlament. Upoštevati je treba tudi sodno prakso. In tudi sodišče za človekove pravice bo imelo pomembno vlogo. Sodelovanje je ključnega pomena. ena priložnost za odpravo ovir in zagotavljanje boljšega razumevanja je parlamentarni nadzor. Skupaj seveda z drugimi oblikami nadzora. Vsem želim zelo plodno razpravo. Hvala. Hvala lepa, Rajvo. To ste izvedli hitro in učinkovito, kot je običajno v Estoniji. Gospe in gospodje, v tem govoru ste slišali nekatere glavne teme, o katerih bomo govorili, ko bomo obravnavali nadzor. Zdaj bomo prisluhnili še nekaterim uvodnim nagovorom, preden pa to storimo. Bom besedo dal kolegi, ki sem ga omenil, to je gospod Diaz Demera. On je poročevalec za uredbo o Europolu, izvoljen pa je bil za podpredsednika parlamentarne delegacije v skupini za skupni parlamentarni nadzor. Zdaj pa mu dajem besedo. Ko bo gospod Diaz de Mera zasedel svoje mesto, bomo prisluhnili uvodnim nagovorom, potem pa bomo imeli razpravo. Gospod predsednik, gospe in gospodje, dragi kolegi. Na začetku bi vam želel izraziti dobrodošlico in se zahvaliti vsem kolegom, ki tu predstavljajo nacionalne parlamente. Potem pa takoj k temi, zaradi katere smo se zbrali kot poročevalec za Europol. Eh, pri uredbi o Europolu 2016-794 eh, eh, je bilo rečeno, da moramo tukaj govoriti o pravni podlagi. In predvsem gre za 88. člen, v katerem je govora o delovanju Evropske unije. Namreč, glede parlamentarnega nadzora, zaradi česar smo se zbrali, ta določa, da parlament Um, izvaja nadzorne postopke nad dejavnostmi Europola skupaj s, um, z nacionalnimi parlamenti. E, torej, kako smo postopali? Kot poročevalec sem podal svoj prvi predlog uh, prvega besedila junija 2013 in sicer je šlo za predlog spremembe številka 200 vedno smo upoštevali stališča nacionalnih parlamentov in zato smo organizirali več medparlamentarnih zasedanj, da smo lahko o tem poglobljeno razpravljali. Naprimer 20. junija 2013 19. Eh, marca 2014. Potem sem spraševal za stališča po uh, eh, upisni obliki in tako smo se na zadnje dogovorili o besedilu 50. 50. Člena, 51. člena uredbe. Uh, in naše delo temelji na uh, 88. členu. Uh, uredbe, eh, pogodbe o delovanju Evropske unije in na 51. členu uredbe o Europolu. Um, uredba je začela veljati 1. maja 2016, torej leto po glasovanju in to z namenom, da se ukrepi demokratično uh, sodelovanje državljanov Unije z agencijo in zato je bistvenega pomena, da se primerno uresničujejo določbe 51. člena. In predstavil vam bom, kako si sam to predstavljam. Pri tem se bom nekoliko ustavil, seveda bom potem nadaljeval, zato ker bomo najprej prisluhnili video sporočilu dveh povabljenih, gospe McGuinness in in komisarja Juliana Kinga. Tako da uh, zdaj bomo poslušali to preko videa. Pozdravljeni. Vem, da Video na govor ni enako, kot da bi bila dejansko privoz, zato bom kratka in jedrnata. Pozdravljeni v Evropskem parlamentu, jaz sem prva podpredsednica in moja naloga je, da poglobim odnose z nacionalnimi parlamenti. Zdaj je čas, da mi v Evropskem parlamentu in vi, nacionalni poslanci, začnemo delati skupaj, bolje. In upam, da bomo pri številnih vprašanjih to tudi dosegli. In danes se posvečate Europolu, čaka vas pomembna naloga, tudi nas seveda. Želim pa pohvaliti Kloda Morasa in Agustina Diaza de Mero, moja kolega iz Evropske strani, ki sta bila vključena v to delo. Skupaj si prizadevamo za to, da bi res zagotovili, da bodo pravice državljanov zagotovljene in zaščitene pri delu Europola. In povsod po Evropi se ljudje ukvarjajo z vprašanjem varnosti in delom Evropola. Sveda si želijo, da bi Evropol bil pod ustreznim političnim nadzorom. Zdaj ste zbrani v Evropskem parlamentu in to pomembno delo se bo začelo. Res je, veliko je zapletenih in kompliciranih vprašanj, ki jih moramo obravnavati in to skupaj. Mislim, da je to ključnega pomena. Skupaj moramo delati učinkovito v Evropskem parlamentu. Mi in tudi vi kot nacionalni poslanci. Skupaj smo lahko močnejši in upam, da bomo v splošnem mi in vi, predstavniki iz držav članic, lahko sodelovali bolje in bolj učinkovito v dobro naših državljanov. Hvala. Eh, järgmiseks eh, ma annan sõna Eesti Vabariigi siseministrile . Naslednji pa bo m, mm, dobil besedo gospod Andres Angel, minister za notranje zadeve iz Estonije. Dobrodošli in izvolite. Hvala, Rajvo, gospe in gospodje, spoštovani evropski poslanci in predstavniki nacionalnih parlamentov. Hvala, da ste mi dali možnost, da sem danes tukaj z vami in da ste mi dali priložnost, da z vami govorim o pomembni vlogi Evropola. Kajti varnostno okolje je vedno bolj zapleteno in polno izzivov. Ko se državljani vprašajo, kdo nadzira policijo, mislim, da smo našli odgovor. To je ta skupina za skupni parlamentarni nadzor. Upam, da nam bo ta skupni forum prav tako pomagal razložiti skupne izzive na področju varnosti in ozive EU za evropske državljane. Vsi se zavedamo, da se Evropa sooča z kar nekaj novimi in zapletenimi varnostnimi grožnjami. Te postajajo vedno bolj mednarodne narave. Naši državljani so zaskrbljeni in pričakujejo, da bomo ukrepali in to na otepljiv način. V zadnjih letih smo izgubili preveč nedolžnih življenj in preveč življenj je bilo uničenih zaradi terorizma. Organizirani kriminal vedno išče nove načine delovanja in organi pregona morajo imeti na voljo orodja in vire za to, da se lahko hitro in učinkovito na to odzovejo ta zmogljivost odzivanja je potrebna tudi za kriminal v kibernetskem svetu. Kajti tam so lahko kriminalci anonimni. Europol ima ključno vlogo pri zagotavljanju skupnih virov posameznim državam članicam in pri podpori. To podporo deležniki še posebej cenijo. Za manjše države članice, kot je Estonija, sta podpora in forenzično strokovno, strokovno znanje Evropola še posebej pomembna. Vendar mislim, da je ta pomoč enako pomembna tudi za velike države članice. Združeno kraljestvo se je odločilo za opt-in oziroma za sodelovanje v novi uredbi o Evropolu po Brexitu. Danska ima prilagojeno rešitev, ki ji omogoča ustrezno raven sodelovanja, vključno z izmenjavo operativnih podatkov. Europol ima novo strategijo in posveča se dvema vprašanjama. Prispevati želi k upravljanju izmenjave informacij v zvezi s kasnevimi dejanji v EU in zagotoviti želi čim večji operativni učinek pri podpori državam članicam. Kolegice in kolegi, naj vam povem, kako mislim, da bi lahko bolje dosegli te cilje. Na področju upravljanja z informacijami za namene zagotavljanja notranje varnosti je oblikovanje zaupanja med deležniki ključnega pomena. Prav tako je treba zagotoviti varnost podatkov in razviti interoperabilnost. Nova uredba o Europolu agenciji daje način in orodja, da okrepi svojo vlogo kot informacijsko vozlišče za EU na področju preprečevanja kriminala. Zagotavlja naprimer integrirano upravljanje s podatki. Doseg dostopa do podatkov Europola za končne uporabnike bo opredeljen glede na namen, ne glede na sistem. To bo povečalo učinkovitost in hitrost obdelave podatkov. Evropska unija prav tako sprejema velike korake naprej za to, da bi Europolu zagotovili večji in boljši dostop do zbirk podatkov EU, vključno z prihodnjim sistemom vstopa in izstopa in Eurodakom za estonsko predsedstvo je eden najpomembnejših ciljev boljša uporaba obstoječih podatkov. Pri vseh informacijskih sistemih EU prav tako je treba zagotoviti interoperabilnost med temi sistemi. Pohvaliti želim Europol, kajti zelo veliko so že naredili na področju interoperabilnosti. Mislim tudi, da ostajajo vsa priporočila skupine na visoke ravni glede interoperabilnosti relevantna. Europol si mora res prizadevati za to, da bodo lahko izkoristili vse pravice dostopa, ki jih imajo zdaj, zato da bodo lahko dostopali do SISA, VISA in Eurodaka. Prav tako morajo razmisliti o sinergijah med zbirkami podatkov Europola in drugimi, zlasti SIS. Še naprej pa je treba nadaljevati z oceno glede izvedljivosti vključovanja podatkov Europola v obstoječe rešitve interoperabilnosti. Europol lahko zagotovi tudi dodano vrednost z povezovanjem različnih informacij, ki so potrebne pri preprečevanju različnih oblik kriminala, naprimer terorizma, tihotapljenja migrantov in drugimi oblikami resnega kriminala. Naprimer, predlog o ETIAS zagotavlja pomembno vlogo za Europol, kajti maši vrzeli pri varnostnih preverjanjih glede brezvizumskih potnikov oziroma potnikov, ki ne potrebujejo vizumov. Seveda, države članice morajo sistematično izmenjavati informacije na področju policijskega pregona z Europolom podporne storitve, ki jih zagotavlja Europol v korist notranje varnosti EU, bodo samo tako dobre, kot bodo vstopni podatki držav članic. Zdaj pa želim podati nekaj besed o drugem strateškem cilju - zagotavljanje operativne podpore državam članicam. Leto 2017 je pomenilo leto za politični cilj cikl EU, kar zadeva organizirani in resni mednarodni kriminal. Politični cikl EU zagotavlja možnost, da se ključnih grožen lotevamo na koordinirani, strukturiran način. Priprave že tečejo za novi cikl, aktivno sodelujemo z državami članicami. Svet je podprl prednostna področja maja in okrepili so potrebo po tem, da sodelujemo med različnimi prednostnimi nalogami, naprimer preprečevanje finančnega kriminala, pranja denarja spodbujanje zasega sredstev in preprečevanje goljufi z dokumenti. Kaunsov svet je povdaril tudi pomen tega, da ukrepimo in izboljšamo sodelovanje s tretjimi državami, vključno z pomembnimi državami izvora in tranzitnimi državami za različne oblike kriminala. Prav tako je treba sodelovati z ustreznimi mednarodnimi organizacijami, Vse to je nujno potrebno, če želimo zagotoviti ustrezne rezultate, še naprej pa moramo izvajati pogajanja za operativne sporozume sodelovanja s ključnimi partnerskimi državami. Svet je prav tako povdaril, kako pomembno je obdržati določeno stopnjo prožnosti, zato da se lahko lotimo nepričakovanih ali novih grožen za notranjo varnost EU. Potrebujemo celovito in v prihodnost obrnjeno analizo kriminala in terorizma v Evropski uniji. Čim bolj moramo izkoristiti dobro strateško analizo, ki jo zagotavlja Europol. Kolegice in kolegi, naloga Europola je, da podpira države članice pri preprečevanju vseh oblik resnega mednarodnega organiziranega kriminala in terorizma. Če želimo izpolniti to nalogo, morajo države članice zagotoviti jasne smernice, kakšne so njihove potrebe, kakšna so njihova pričakovanja. Europol pa mora ostati prožen, zato da bo lahko svoje operativne napore ustrezno prilagodil in da bo lahko prilagodil tudi storitve. Zato potrebujemo dober dialog in stalno oceno rezultatov. Upam, da bodo danes naše razprave k temu prispevale. Na koncu želim povedati, da sem zadovoljen s tem, da je upravni odbor na seznam za predizbor vključil več močnih kandidatov za mesto direktorja Europola. Odločitev je treba sprejeti k malu. Pripričan sem, da bomo nov in vključujoč postopek izbire, ki je tudi pregleden, kar najbolje izkoristili. Hvala lepa in želim vam obilo uspeha. Muchas gracias, señor Ambel, señor ministro. Najlepša hvala, gospod Anvelt, gospod minister. Zdaj pa bomo dali besedo komisarju Julianu Kingu. Kot veste, je to komisar zadolžen za področje varnosti, ki se uh, bo oglasil preko videosporočila. To Uh, I'm sorry I can't be there in person, but I'm grateful for this opportunity. Hvala lepa. Žal mi je, da ne morem biti tam osebno, ampak vseeno sem vam želel podati nekaj svojih misli v zvezi z skupino za skupni parlamentarni nadzor. Notranja varnost je nacionalna pristojnost, ampak vedno bolj se zavedamo, da Evropska unija lahko odigra pomembno vlogo in bi jo tudi morala, zato da pomaga nacionalnim organom. Kaj ti varnostne grožnje ne spoštujejo meja Pogosto gre za skupne grožnje in močnejši smo, če držimo skupaj. Dobro je, da države članice ugotavljajo, da lahko Europol odigra pomembno vlogo in te vloge se tudi vedno bolj poslužujejo. Europolove skupine lahko državam članicam pomagajo, naprimer kot se je zgodilo pri terorističnih napadih v Parizu in v Bruslju. Europol je pokazal, da lahko operativne podatke in finančne sledi združi zato, da na koncu prikaže sliko terorističnih celic. Naprimer, države članice so dejale, da je to zelo koristno. Europol odigra tudi zelo pomembno vlogo pri obveščanju o terorističnih vsebinah na spletu, zato da lahko operaterji te vsebine zbrišejo. Europol je zelo pomemben tudi pri preprečevanju kibernetskega kriminala. Kibernetske grožnje seveda ne upoštevajo meja. Napad WannaCry je naenkrat napadal 150 držav. Evropol je pomagal pri odzivu na to in tudi pri odgovoru. Prav tako se še naprej borimo proti programski opremi ransomware, to je programska oprema, ki zahteva odkupnino in drugih oblikah grožnja. Mislim, da moramo še naprej sodelovati. Zato nova uredba Europola daje pristojnosti Evropskemu parlamentu in tudi nacionalnim parlamentom, torej vam, zato da lahko nadzirate dejavnosti Europola. Vaš nadzor bo pomagal povečati preglednost Europola, okrepiti njegovo odgovornost in tudi legitimnost. Zagotovili boste usmerjevanje na politični ravni, spremljali boste njegove dejavnosti, prav tako boste zelo pomembno vplivali na delo Europola, kar zadeva pravice, svoboščine in varstvo podatkov. Vaš nadzor bi moral pomagati nacionalnim organom in Europolu, da se borijo proti najhujšim grožnjam, ki jih imamo. Želim vam obilo uspeha pri tej vlogi in veselim se še sodelovanja v prihodnosti. Hvala lepa in hvala za vaše sodelovanje. Bueno, gracias al comisario. Y antes de... V redu. Najlepša hvala gospodu komisarju. In preden začnemo z razpravo o členu 51, se moramo malo zamenjati tu pri govorniški mizi. Uh, gospoda Butarelija in gospoda Baruaka, prosim, da se nam pridružite. Zahvaljujem pa se gospodu ministru za zelo zanimiv govor. Hvala. ricevuta Rellirla? No? Gospod Butarelli je tukaj? Eh, gracias. Intanto viene il signor Butarelli. No, hvala, medtem bo gospod Butarelli prišel. Kot veste, je to Evropski nadzornik za varstvo podatkov in medtem bom nadaljeval se svojim prispevkom tam, kjer sem se prej ustavil in bom obrazložil, kakšna je vsebina in kakšne pristojnosti nam daje 51. člen. Še enkrat naj omenim 88. člen pogodbe o delovanju Evropske unije. Nadzor pa bo eh, v skladu s tem izvajata dva deležnika, ki imata iste pristojnosti in po eni strani je to Evropski parlament, ki je sozakonodajalec skupaj s svetom in na drugi strani vsi nacionalni parlamenti. Ampak Eh, kljub temu, da jih je po številu več, nacionalni parlamenti nikoli ne igrajo pomembnejše vloge kot Evropski parlament. Glede na prvi odstavek 51. člena bodo nacionalni parlamenti skupaj z Evropskim parlamentom odločali o eh, delovanju ter o poslovniku ehm, skupne, eh, skupine za skupni parlamentarni nadzor in to v skladu s protokolom številka 1 in to z namenom, da se doseže dogovor, sporazumni dogovor med nami o najosnovnejših vprašanjih skupine za skupni parlamentarni nadzor in sicer določitev članov, števila članov, predsedstva eh, skupine, eh, kraja sestajanja in eh, števila zasedan. In s tem namenom smo poslali vprašalnik vsem nacionalnim parlamentom in tudi Evropskemu parlamentu 23. septembra lani. Na ta vprašalnik smo dobili odgovore se strani 25 držav članic in tudi Evropskega parlamenta. Na podlagi teh odgovorov je delovna skupina v sestavi Slovaška, Luksemburg, Estonija in Evropski parlament, kjer sem sam eh, bil aktiven kot pogajalec, pripravil predlog, ki so ga je odobrila konferenca um, govornikov uh, v Bratislavi aprila letos. Tako smo začeli delati na pripravi poslovnika in uh, predloge sprememb na ta predlog je poslalo osem držav. O tem bomo govorili uh, pri naslednji točki na današnjem dnevnem redu. In seveda upamo, da bomo lahko poslovnik jutri s soglasnim sprejeli ob koncu ustanovne seje skupine za skupni parlamentarni nadzor. Če nadaljujem z 51. členom. Politični nadzor nad dejavnostmi Europola pri izvajanju njegovih nalog Pri tem želimo, da bi se um, udeležili različni deležniki. Najprej predsednik uh, upravnega sveta in to je trenutno gospod Prit Parkna, ki je danes z nami. Kot veste, upravni odbor uh, se stavljajo po en predstavnik vsake države članice in en predstavnik Evropske komisije. Poleg tega, bo lahko en član te skupine sodeloval kot opazovalec v skladu s tem, kar je določeno v našem poslovniku, na e, sestankih upravnega odbora. Poleg tega bo izvršni direktor, ki ga vidim tu na koncu in ki mu bomo potem z veseljem prisluhnili, ali njegovi namestniki za upravljanje, za operacije in za zmogljivosti. Torej, te osebe uh, se bodo lahko na našo zahtevo eh, udeležile uh, in odgovarjale na vprašanja v zvezi z dejavnostmi Europola eh, na sestankih naše skupine za skupni parlamentarni nadzor. Med te teme spadajo tudi proračunska vprašanja, saj, kot je bilo rečeno, je parlament proračunski organ. In to zadeva tako dejavnosti Europola kot novih um, specializiranih centrov, kot je naprimer Evropski uh, center za boj proti terorizmu oziroma za boj proti računalniškemu kriminalu. Ravno tako se bo eh, teh sej udeleževal Evropski nadzornik za varstvo podatkov, to je gospod Butareli. Ne vem, če je že prišel, ampak ko bo prišel, eh, vam bo kaj več povedal o dometu svojih pristojnosti. Eh, želimo si, da bi se nam Butareli pridružil vsaj enkrat letno na razpravah, še zlasti v zvezi z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov, saj to spada med eh, temeljne pravice fizičnih oseb. Mislim, da bi bilo za nas zelo zanimivo, da bi nam obrazložil, na kakšen način že upravlja svojo novo vlogo, glede na to, da ima pristojnosti na tem področju že od 1. maja 2017. No, vse v zvezi s pristojnostmi evropskega nadzornika, to je trenutno gospod Butareli, lahko preberete v členu 43. Ravno tako um, se lahko posvetujemo o večletnem načrtovanju dela um, Europola v skladu z drugim odstavkom 12. člena uredbe o Europolu. Temu se bomo posvetili jutri do povdne. Poleg tega bomo lahko vabili tudi druge osebe, ki bi se nam zdele primirne. In zato oziroma posledično bo naši skupini Europol tudi posredoval naslednje dokumente in sicer vrednotenje eh, grožen, strateška analiza in splošni, splošna poročila o doseganju ciljev Europola, pa tudi rezultate študij in ocen eh, izvedenih na zahtevo Europola. Poleg tega tudi o sprejetih upravnih dogovorih, o večletnem načrtovanju ter o letnem delovnem načrtu. Letno poro, eh, konsolidirano letno poročilo o dejavnostih. Poročilo oziroma oceno, ki jo bo pripravila Evropska komisija. Poleg tega bomo od Europola lahko zahtevali tudi druge relevantne dokumente, če bo skupina za skupni parlamentarni nadzor smatrala to za potrebno. In ne nazadnje bomo oblikovali povzetek sklepov o e, političnem nadzoru e, organov Europola. Za konec menim, da je člen, ki nam daje um, skupno pristojnost za nadzor eh, kompleten in eh, natančen in podroben. Vendar pa ne smemo spodkopavati eh, tega zelo koristnega in celovitega dela, ki ga opravlja Evropol. Moramo mu pomagati, da bo to delo lahko opravljal, saj eh, bomo le tako lahko uživali zaupanje držav članic in državljanov v Evropol. In za konec bi se želel pridružiti besedam iz izčrpne ocene varnostne politike Evropske komisije eh, unije, ki je bila pripravljena junija meseca, ki po 15 letih izvajanja takih ocen piše tako. Europol je jasno pokazal, da predstavlja veliko dodano vrednost glede na zmogljivosti te agencije pri um, oceni struktur Eh, obsega in strukture grožen in pri tem eh, upošteva in uporablja zmogljivosti iz držav članic na celovit in učinkovit način. Hvala lepa, gospod predsednik, predajam vam besedo za nadaljne vodenje tega eh, zasedanja. Ja Hvala lepa, gospod Dias Demera, za zelo zanimiv in podroben pregled. Pa nadaljujemo. In sicer v skladu z 51. členom uredbe o Europol smo sem povabili na izmenjavo mnen Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, pa tudi predsednika upravnega odbora Europola. Preden pa nadaljujemo, dovolite nekaj besed o tem, kako bo strukturirana izmenjava mnen. Kot je običajno, bo najprej beseda da na dvem članom nacionalnega parlamenta in potem enemu poslancu Evropskega parlamenta, dokler ne izčrpamo seznama govornikov. Želel bi, da vsi, ki želije, želite sodelovati, izpolnite kartončke za govor, ki so bili razdeljeni in da jih predate našemu osebju v dvorani, ki jih bo potem predalo nam. Vaše prošlje za besedo bodo potem registrirane v vrstnem redu, kot jih bomo prejeli. Prav tako bi povedal, da to velja tako za člane nacionalnih parlamentov, kot tudi za člane Evropskega parlamenta. Predlagal bi, da vsak govori največ dve minuti. Glede na število oseb, ki bi želele prejeti besedo, se lahko zgodi, da bomo morda ta čas za govor morali dodatno skrajšati, tako da bi vsi, ki bi želeli besedo, to tudi dobili. Tako da zdaj dajem besedo eh, napmestniku eh, predsednika upravnega odbora Europola Pritu Perkno za deset minut. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skušal se bom držati odmerenega časa. Gospe in gospodje, dragi prijatelji, kolegice in kolegi kot predsednik upravnega odbora Europola imam to čast, da lahko nagovorim poslance Evropskega parlamenta, pa tudi par poslance nacionalnih parlamentov na tej ustanovni seji um, skupine za skupni parlamentarni nadzor. Zelo vesel sem, da so da se gospod Klot Morajs, predsednik odbora Libe in tudi vodje delegacij, el, uh, vodja elsonske delegacije, gospod um, Rajvo, Ra, Rajvo Ajek, da ste me povabila na to sejo. Takoj na začetku bi povedal, da se že veselimo sodelovanja z skupino na za skupni parlamentarni odbor v tem pomembnem času za notranjo varnost Evropske unije. To bo najverjetneje novo poglavje v 25-letni 25 zgodovini Evropske unije. Dovolite, da v vodnem nagovoru izpostavim nekaj pomembnejših tem. Moj prvi vidik je kontekst notranje varnosti. Naši časi so turbulentni. Države članice in Evropska unija se soočajo z velikimi varnostnimi izzivi, kakršnih še ni bilo. Med nje sodijo tudi migracijska kriza in uh, terorizem. Imamo uh, kompleksne in dinamične varnostne grožnje, ki so po naravi čez mejne in imajo evropsko dimenzijo. Naša notranja varnost je pod vplivom geopolitike in tudi organiziranega kriminala in terorizma. Vpliv um, terorizma na obrobju Evropske unije, eh, v naprimer Libiji ali Siriji, bo še naprej vplival na organiziran kriminal in terorizem. Oboroženi spopadi in revščina pa sta najpomembnejša eh, puš dejavnika, ki silita migrante, da potujejo v Evropsko unijo. Naša soseščina se tudi destabilizira na eh, vzhodu in na jugu in k temu pripomogajo morajo tudi trgovci z belim blagom tudi vidite, da prihaja do radikalizacije džihadistov in drugih bojcev, borcev. Ampak, kot je razvidno iz ocene Evropola, tudi druga dinamika oblikuje krajino terorizma in organiziranega kriminala v Evropski uniji, še zlasti tehnologija in pretok informacij. V tej zelo zapleteni situaciji morajo državi članic, um, organi držav članic še naprej ostati na prvi bojni liniji. Nacionalna varnost in um, notranja varnost je seveda še naprej uh, v izključni pristojnosti posamezne države članice. Vendar pa, če hočemo biti učinkoviti, se moramo na te grožnje odzivati na skupen in koordiniran način. Vse države članice bi morali prispevati k kolektivni varnosti. Ena od premis uh, Unije varnosti je prav ta, da smo sodelovanjem močnejši, in da smo s fragmentacijo ranljivejši. Europol je bistveni instrument našega orodja za skupno varnost. Prinaša resnično dodano vrednost za varnostno politiko držav članic na treh prednostnih področji Evropske agende za varnost. Boj proti terorizmu in preprečevanje radikalizacije, potem preprečevanje organiziranega kriminala in boj proti eh, kibernetski kriminaliteti. To so te tri uh, tematike. Europol spodbuja sodelovanje med organi za okrivanje in preiskovanje kaznjivih dejanj in eh, število prošen, ki so prišle na platformo Europol, se v veliki meri povešuje. In ti nacionalni organi dejansko olajšajo izmenjavo podatkov in to pravzaprav omogoča uh, Eh, ključno podporo Europolu. Leto 2016 je bilo leto preobrazbe za Europol. Gradili smo na uspehu eh, Centra za boj proti kibernetski kriminaliteti, ki je bil ustanovljen leta 2013. Prav tako imamo Evropski centr za boj proti terorizmu, ki je bil ustanovljen lani. Europol prav tako um, pošilja uradnike v žarišča za migracije in to je pomenilo velik pritisk na naše osebe in proračun. Zagotovili smo dodaten proračun za to, da bi lahko opravili dodatne naloge, tudi tiste, ki izhajajo iz um, načrta za izvajanje. Zelo smo hvaležni parlamentu, Evropskem parlamentu za podporo v, tej, eh, v tem pogledu. Vendar pa so, se zahtevajo dodatni ukrepi. Okrepiti in utrditi moramo strukture upravljanja. Eh, z boljšim upravljanjem podatkov bo lahko agencija lažje zagotavljala visokokakovostne analitične produkte eh, nacionalnim organom, ki bodo podpirali njihovo delo. Vsekakor pa vemo, da uredba o Europolu omogoča, da bi Europol postal dejansko vozlišče za izmenjavo eh, podatkov in dejansko na ta način lahko izvajamo politiko na uspešen način. Računamo na Evropski parlament in na skupino za skupni parlamentarni nadzor, da nas bodo pri tem podprla. S tem prihajam na drugo točko o tem, kako lahko sodelujemo. 88. člen pogodbe o delovanju Evropske unije poziva k nadzoru nad dejavnost Evropola, ki naj bi ga izvajali Evropski parlament in nacionalni parlamenti. Uredba o Evropolu izpostavlja potrebo, da se uh, Eh, izboljša koherentnost Evropola, tako da se tudi racionalizirajo postopki. Prav tako izpostavlja potrebo, da je treba povečati tudi preglednost Evropola vizavi državljanov Evropske unije in tudi vizavi odgovornosti. In v tem kontekstu je skupina za skupni parlamentarni nadzor ključni instrument, ki bo povečal preglednost in odgovornost našega dela in tudi okrepil legitimnost agencije. Upravni odbor Europola se veseli že konstruktivnega in plodnega sodelovanja z JPSG. Upravni odbor je še naprej eh, glavni inštrument upravljanja Europola, tako da menimo, da bo JPSG zelo koristna komponenta, ki bo dopolnila naše delovanje. Vsak od nas mora odigrati svojo vlogo pri tem, da zagotovimo, da bodo dejavnosti iz uredbe o Europolu tudi učinkovito izpeljane. V tem pogledu. Uredba o Europolu vzpostavlja razlikovanje med učinkovitim nadzorom nad delom Europola, kar je v pristojnosti držav članic in komisije, ki je zastopana v upravnem odboru, pa tudi pregled dejavnosti Europola strani Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. V končni fazi je pomembno to, da naše dejavnosti nadzira organ, ki je neodvisen od agencije in njenih upravnih organov. In v tem pogledu uredba o Europolu ne predvideva zastopstva eh, Evropskega parlamenta v upravnem odboru Europola, vendar pa lahko eh, omogoča opazovalca, ki ga imenuje tja JPSG. 14. člen uredbe o Europolu predvideva, da lahko upravni organ in odbor povabi kogarkoli, čigar mnenje je pomembno za razpravo, kadar je to primerno. In če je to primerno, lahko tja povabi tudi predstavnika JPSG, SG, ki potem je opazovalec in nima glasu. Izkoristil bi to priložnost, da bi povabil predsednika Evropskega odbora za državljanske svoboščine gospoda Morajesa in tudi predstavnika JPSG, da podata svoje poglede na parlamentarni nadzor nad Europolom in to čim prej je morda že na na naslednji seji 13. decembra, ko, bomo sestali, ko se bo sestal upravni odbor Europola. Vsekakor pa uh, izražam svojo pripravljenost, da prispevam k funkciji nadzora JPSG v skladu z pristojnostmi, kot, je, kot so zapisane v uredbi o Europol. To bom storil ob, ob celovit tem spoštovanju vseh mojih dožnosti in ob spoštovanju seveda tudi načela zaupnosti in tudi vloge Europola. Pred Tednom dni se je upravni odbor sestal na zadnje in smo sprejeli več eh, določb za večjo preglednost in odgovornost Europola. S tem smo dopolnili naš poslovnik, ki je bil sprejet lani decembra. Ta zadeva tudi objavo deklaracij članov upravnega odbora o odsotnosti navskrižja interesov in podobno. Objava povzetkov teh uh, rezultatov sej upravnega odbora bo tudi na voljo. Uh, Eh, integriteto in odgovornost lahko najbolje zagotovimo tako, da spodbujamo preglednost na vseh stopnjah. Tem, pri tem pa je treba seveda spoštovati tudi dostojanstvo posameznika in tudi zakonodajo, ki se uporablja. Prepričan pa sem, da se vsi strinjamo s sistemom um, zavor in ravnoteži, uh, ob tem pa, da bomo spoštovali tudi pravila, ki urejajo delovanje Europola. Na ta način bomo lahko uravnotežili učinkovitost in tudi nadzor. Kot, že, kot smo že lahko slišali iz ust eh, Evropskega parlamenta v preteklosti, se je treba izogniti nevarnosti, da bi ne, uh, eh, to vrstne dejavnosti uh, povzročale preveč dela JPSG, kajti v tem primeru bi se določene države članice zatekle k drugim kanalom komunikacije. Kot sem povedal že na začetku svojega nagovora, so grožnje v letu 2017 vsekakor bile take, da kličajo po našem okrepljenem sodelovanju. Naš cilj bi moral biti, da damo večjo moč nacionalnim organom za pravosodje in notranje zadeve, da bi lahko promovirali eh, pravičnost in varnost znotraj Evropske unije. Dovolite, da sklenem s kratko omembo tega, kar menim, da so glavne prednostne naloge estonskega predsedovanja upravnemu odboru do eh, konca letošnjega leta oziroma do konca naslednjega leta. V prvi vrsti moramo zagotoviti, da bomo v čim večji meri izkoristili priložnosti, ki jih ponuja uredba, še zlasti kar zadeva upravljanje informacij. Podatki se ustvarjajo v obsegu, kakršnega še nismo poznali in to v čedalje bolj prepletenem okolju skupnost za pregon mora tako hitreje eh, deliti eh, in eh, izkoriščati, pa tudi procesirati relevantne informacije. To je ključno, če želimo se spopadati z mednarodnim organiziranim kriminalom in če želimo preprečiti teroristične nakane. Naša uredba prav tako poziva k krepitvi pravil za varnost podatkov, ob tem pa priznava, da je treba seveda zagotoviti tudi ustrezno zaščito osebnih podatkov v kontekstu pregona zato pa potrebujemo ustrezne predpise, ki bodo dosledni tudi z drugimi relevantnimi instrumenti za varstvo podatkov, ki veljajo na področju eh, sodelovanja eh, med policijskimi organi po Evropski uniji. Tako da tukaj mislim, da bomo vsekakor se lahko zanašali na dobro sodelovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, gospodom Butareljem, ki je naš odbor nagovoril 3. oktober. Prav tako pa moramo poskrbeti, da bo struktura in zmogljivosti Europola tak, takšni, da bodo trajnostno vključeni v organizacijo in da bodo dejansko prinašali vrednost. Gre torej za upravljanje preobrazbe Evropola, hkrati pa ga je treba pripraviti na morebitne nove naloge. Kot tretje moramo združiti moči v če dalje bolj uh, kompleksni institucionalni krajini. Tako znotraj Evropske unije, pa tudi zunanje. Tukaj moramo zagotavljati usm usmeritev in usmeritve Europolu z ustreznimi političnimi odločitvami, ki so sprejete v svetu in tudi z parlamentarnim nadzorom. Pomembno je, da bo Europol še naprej zgodba o uspehu, kakršna je postal. Europol ima ta potencial, da najde pravo ravnotežje med političnimi prioritetami in operativnimi uh, nujami. Uh, To vključuje tako zunanje odnose, kot tudi izmenjavo informacij. Uprav mora še naprej lajšati uh, sprejemanje odločitev na različnih ravneh in to najlažje dosežemo z dialogom in konsenzom med člani upravnega odbora in drugimi deležniki znotraj JPSG. Če sklenem, dovolite, da poudarim, da je bistvena vloga upravnega odbora to, da zagotovi, da Europol še naprej zagotavlja in krepi podporo organom pregona v državah članicah. Še naprej menimo, da smo in da bomo partnerji JPSG, naš skupni cilj pa je, da zagotovimo stabilnost, doslednost pa tudi kontinuiteto za Europol v operativnem okolju, ki se zelo hitro spreminja. Najlepša hvala za vašo pozornost. Thank you. Eh, suur tänu , härra Pärkna . ja nüüd on meil järgmiseks . Zdaj pa naslednji govornik, gospod Giovanni Butareli, Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Lepo vas prosim, da se omejite na deset minut govora. Izvolite, gospod Butareli. Je, yeah, mister Jazdemera. Gospod Jazdemera, gospod Aik, spoštovani poslanci Evropskega in nacionalnih parlamentov, moja dožnost, pa tudi velika čast eh, mi je bila, da sem se odzval na to prvo ustanovno sejo skupne, skupine za skupni parlamentarni nadzor. Vsi veste, da je Lizbonska pogodba spremenila področje pravosodnega in policijskega sodelovanja na, eh, na področju kaznivih dejanj in to je postalo torej Eh, področje, ki je v polni pristojnosti Evropskega sodišča. To vključuje tudi pravne zaveze, kar eh, zadeva eh, listino o temeljnih pravicah, pa tudi 62. člen pogodbe o vanju Evropske unije. To je pravna podlaga za močnejšo zakonodajo na področju varstva podatkov, kar zadeva vse politike, vključno z policijskim in pravosodnim sodelovanjem na kaznivem področju. Jaz kot evropski nadzornik za varstvo podatkov nameravam še naprej zagotavljati proaktivne nasvete in zagotavljati, da bodo dejavnosti Europola, pa morda tudi dejavnosti drugih policijskih in um, pravosodnih organov v Evropski uniji, kot sta Eurojust in odbo, um, Eh, eh, Evropski državni tožilec dejansko ravnali skladno z varstvom eh, podatkov. Gospod Jaz Demera je že omenil uredbo o Europolu in ta prilagaja Europol zahtevam Lizbonske pogodbe, zagotavlja varstvo podatkov in pravi, da ima vsak posameznik pravico, da vloži pritožbo nam in tudi ustreznim drugim organom, ki so pod pregledom. Tako da sedaj tudi Europol pade pod nadzor EDPS. Dovolite nekaj besed o glavnih razlikah, če primerjamo prejšnji nadzorni režim z trenutnim, kar zadeva varstvo podatkov. Torej, prejšnji režim in režim, ki ga bo izvajala sedaj skupina za skupni parlamentarni nadzor. V preteklosti smo imeli bogate izkušnje in sedaj se nadzor dejansko izvaja strani neodvisne Eh, ga organa v, članu z, v skladu z osmim členom listine. Naše odločitve pa so seveda odločitve, glede katerih se lahko ljudje tudi pritožijo pri Evropskem sodišču. Europol pa mora biti tudi politično odgovoren in to je razlog, zakaj sem danes tukaj. Ampak tukaj mi nismo sami, tudi nacionalni organi za varstvo podatkov še naprej tesno sodelujejo. Uh, znotraj odbora za sodelovanje, ki je bil ustanovljen. Sprejeli smo tudi svoj poslovnik na ustanovni seji 14. junija in kot EDPS nismo le polnopravi pravna članica, temveč tudi zagotavljamo informacije sekretarjatu. In da bi dopolnili ta okvir za odgovornost Evropola, bosta sedaj Evropski parlament in nacionalni parlamenti politično nadzorovali Europol. Kaj je naša vloga kot EDPS v tej spreminjajoči se krajini? V celoti se zavedamo potrebe, da moramo najti pravo uravnoteženost med varnostjo in zasebnostjo. Pri tem treba upoštevati posebne lastnosti obdelave podatkov na področju pravosodja in policije. Po našem eh, mnenju je zamisel varne in eh, odprte Evrope nekaj, kar lahko postane resničnost le, če bomo lahko zagotovili vsaj dvojem. Okrepljeno operativno učinkovitost v boju proti organiziranemu kriminalu, ta ima če dalje bolj močno čezmejno razsežnost in kot drugo je treba zagotoviti zaščito temeljnih svoboščin in eh, vrednot posameznikov. Dovolite, da tukaj citiram komisarja Timmermansa. Ta je v dveh uh, različnih kontekstih dejal naslednje. Varstvo podatkov je nekaj, kar zlahka naredimo narobe, vendar pa je naša dožnost, da to naredimo prav. In potem je dodal, naši režimi za varstvo podatkov morajo biti urejeni. Eh, to ni nekaj, kar je lepo storiti, temveč je to nujno storiti. V tem kontekstu smo pripravljeni okrepiti varovalke na praktičen in eh, nov način, ki bo skladen z delovanjem organov pregona in pripravljeni smo, da se odpre posebno novo poglavje o nadzoru pripravljeni smo omogočiti vse naše vire, da bi zagotavljali učinkoviti nadzor nad delovanjem Europola in hkrati, da bi zagotovili eh, določene nasvete Europolu in tudi skupnosti deležnikov, ko vzpostavljajo nove varovalke na področju varstva podatkov. Zato smo ustanovili ekipo, pri EDPS, ki eh, v celotni sinergiji sodeluje z drugimi ekipami v moji ustanovi, tiste, ki, del, ki so eh, zadožene za politiko, za informatiko in tako naprej. Na ta način želimo zagotoviti strokovno znanje in tudi koherentnost vseh politik in ukrepov EDPS. In če želim še izpostaviti, kaj smo storili v zadnjih petih mesecih, ko je začela veljati uredba o Europolu, v teh petih mesecih smo že izpeljali kar nekaj naših dožnosti, vključno s tem, da smo uh, Eh, prisluhnili preiskovalnim pritožbam posameznikov, ki so menili, da je Europol njihove podatke eh, napačno procesiral. Potem smo svedovali tudi tistim, ki eh, delajo na področju procesiranja teh podatkov in pripravili smo tudi inšpekcijo, ki jo bomo izvedli v sodelovanju z nacionalnimi inšpekcijami za varstvo podatkov decembra. Več o tem lahko povem tudi kasneje najprej pa bi želel povedati, naš, kaj je naša vizija o varstvu podatkov v praksi. Hak je tri ure stran od Brusla. Hkrati pa imam jaz urad na cesti Ru Montaje v Bruslu. Morda se boste vprašali, kako si zamišljamo izvajanje tega nadzora v praksi in z veseljem bom z vami delil določene poglede, tudi z veseljem bom prisluhnil vašim pogledom in tudi odgovoril na morebitno vprašanje, ki bi jih imeli. Zelo nakratko pa bi se osredotočil na tri ključne elemente in opravičujem se za žargon o varstvu podatkov, ki ga bom uporabil. Prvi element je odgovornost. Europol je sedaj v celoti odgovoren in pregleden uh, No, kot notranja organizacija z vidika varstva podatkov. Tako da bomo EDPS še naprej se zanašali na to načelo varstva podatkov. To je v osrčju vseh reform eh, varstva podatkov, ki jih izvajajo vse inštitucije in organi Evropske unije, tudi na področju uh, sodelovanja policijskih in pravosodnih organov. To seveda vključuje tudi pristop na podlagi eh, ocene tveganja in to pomeni, da bi moral Europol pa tudi drugi zagotavljati ustrezno raven um, dokumentacije o obdelavi podatkov, ki se izvaja. E, to pomeni, da je treba tudi zagotavljati podatke o politikah, o pretoku podatkov, to vključuje tudi informacijska orodja, e, ki jih porabljajo tudi lokalni nadzorniki e, na, za varstvo podatkov in tako dalje. To seveda zahteva tudi prvo oceno tveganja. Europol mora bolje oceniti in spremljati tveganja, ki se pojavljajo na področju obdelave podatkov. Tukaj morajo iti globlje v, pri oceni tveganja. Še preden se sprožijo operacije obdelave podatkov, ki veljajo za tvegane, za posameznike morajo temu posvetiti ustrezno pozornost. Mi v EDPS menimo, da, te, da ti koraki v celoti veljajo za Europol in tukaj sodelujemo z uradnikom uh, z Europolom kot organizacijo, da bi se ta pristop v celoti izvajal. In dovolite, da izpostavim še vlogo lokalnega nadzornika za varstvo podatkov, ki se imenuje na ravni EU. Gre za ključni element, ki bo pomagal prepoznavati tveganja. Tako bi moral ključno, e, tesno sodelovati pri upravljanju vsakega novega projekta tako, da bi se zagotovilo varstvo podatkov že v zasnovi projekta samega. Funkcija varstva podatkov je tudi naša uh, prva kontaktna točka, pa tudi prva kontaktna točka za državljane, tako da bodo vedeli, kaj se dogaja znotraj Europola, da bodo vedeli tudi, um, na koga se lahko zanesejo kot na umestnik med Europolom in njimi. Lahko se zanesete na to, da bomo mi tesno sodelovali z vsemi upletenimi, tako dvostransko, ko bomo morali obravnavati določene pretožbe, pa tudi večstransko preko odbora za sodelovanje, ki sem ga že omenjal. Organizirali smo že drugi sestanek, ki bo potekal 16. novembra. Prvo eh, srečanje pa je služilo temu, da smo izvolili novo upravo in da smo sprejeli tudi nov poslovnik. Vse to smo naredili v duhu resničnega sodelovanja in to je odraženo tudi v dodatnih ukrepih, vključno z prvim inšpekcijskim pregledom, ki je načrtovan za naslednji teden. Torej, Če povzamem, želimo delati kontinuirano z vidika prejšnjega eh, nadzornega sistema, hkrati pa razvijamo povsem novo politiko nadzora, ki bo ukrojena po meri. Tukaj skušamo upoštevati nove eh, vidike, nove eh, izzive in seveda priporočamo Europolu, da bi bil še naprej v prvi vrsti tehnoloških inovacij ampak to pomeni, da se moramo vsi zavedati, da se tudi kriminal zanaša na nove in če dalje močnejše informacijsko orodje. To pomeni, da mora tudi organizacija kot je Europol biti vešča teh orodij. Pa je, sočasno pa je treba seveda zagotoviti varstvo posameznikov in to na uh, tehnološko neutralen način. Uh, pri tem tehnike preiskav ne bi smele trpeti. Zato želimo tukaj dati praktičen odgovor na konkretno vprašanje, kaj pomeni, da Europol deluje skladno z nujnostjo in sorazmernostjo. Kaj pomeni obdelava osebnih podatkov? podatkov na pošten in zakonit način strani organov pregona. Torej, to je naloga polna izzivov in zato bo potrebno tudi pregledati določene politike, ki obravnavajo varstvo podatkov. Dovolite, da vas na koncu spomnim še na to, kaj smo postorili v zadnjih petih mesecih. Naš, um, naša ekipa za nadzor nad Evropo Interpol eh, vključuje tudi uradnike za pravne zadeve, pa tudi za informatiko. In imamo eh, dvomesečna srečanja eh, z enoto v Europolu, pa tudi z drugim operativnim osebjem Europola, ko se govori zlasti o novih projektih, pa tudi o temah, ki so že bile dogovorjene in sprejete. Na dveh uh, sestankih, ki smo jih imeli doslej julija in septembra, je potekalo tako, naslednji pa so še načrtovani. V zadnjih pes, petih mesecih smo prejeli še dve pritožbi, ena je nedopustna, druga je se še obravnava. Zato smo se posvetovali z eh, organom za nadzor ehm, varstva podatkov v tretji državi in še čakamo na njihov odgovor. Ampak najpomembnejši dosežek v zadnjih petih mesecih pa je naše mnenje glede koncepta integriranega obdelovanja podatkov v Europolu. Gre za praktično obdelavo podatkov znotraj Europola. Pripravili smo komentarje na prvi osnutek, ki ga je pripravil upravni odbor in prejšnji teden sem sodeloval tudi na prvi seji uh, upravnega odbora, potem, ko je bilo sprejeto naše mnenje in domnevamo, da zelo trdo delajo na tem, da bi upoštevali naša priporočila. Torej, če sklenem, prevzemamo nas svojo odgovornost, kar zadeva izvajanje načela odgovornost na področju svobode, varnosti in pravosodja. Gospod predsednik, to je res nekaj novega. In pravzaprav smo tukaj za stavonoša, ko gre za varovanje o, osebnih pravic. Torej, želiti, želimo biti avantgarda pri vzpostavljanju novega odnosa sodelovanja med policijskimi in pravosodnimi organi varstvo osebnih podatkov torej ni edini element, ki ga mora imeti Europol pred očmi, vendar pa predstavlja strukturni element pravnega sistema Evropske unije. Zato si želimo še naprej eh, uspešno sodelovati v prvi vrsti z vami, z vsemi drugimi relevantnimi ustanovami in tudi z kompetentnimi in pristojnimi organi, da bi lahko dejansko zagotovili varstvo te vrednote. Hvala lepa za vašo pozornost. Bueno, muchas gracias, señor eh, Park. No, najlepša hvala obema, gospod Parkna in gospod Butarelli. Zelo zanimivi sta bili ti dve poročili predsednika upravnega odbora Europola in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. No, zdaj pa bomo um, imeli razpravo, kot sem že prej omenil, predvsem v zvezi z 51. členom. In besedo bomo dali po dvem poslancem nacionalnih parlamentov ter po enemu poslancu iz Evropskega parlamenta, dokler uh, bomo imeli prostora na seznamu govornikov. Na to pa bomo nadaljevali v, v zvezi s predlogom poslovnika in naj vas pomirim. Samo šest členov ima, torej je zelo preprost in uh, tako, da razprava ne bo preveč zahtevna, razpravljali bomo tudi o vloženih predlogih sprememb. Prvi dobi besedo Ketiroš Nikos z Cipra. Izvolite. Kje ste? Ναι, ναι, τρέπα το στάνετε. Οπωσδήποτε η προσπάθεια που ουσιαστικά επισημοποιείται σήμερα. Φάλα λέπα. Danes bomo govorili o skupini za skupni parlamentarni nadzor, govorimo pa o parlamentarnem nadzoru. S tem bomo povečali možnost, da se borimo proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, ne omejujemo pa pravic državljanov. Govorimo pa o tehničnih vidikih bolj specifično govoriti želim o tem, kar je povedal predsednik upravnega odbora. Zanima me, kako je sodeloval z predstavniki JPSG-ja, torej skupine za skupni parlamentarni nadzor na zastankih upravnega odbora. Rekli ste, da je to nujno in da se to izvaja. Ko je to nujno? Razložite, prosim, kako to deluje in po vašem mnenju, kaj se mora zgoditi, zato da bi bili naši predstavniki povabljeni na sestanke upravnega odbora. Hvala. Eh, v redu. Um, nadaljevali bomo pa tako. Najprej tri vprašanja, potem pa odgovor. Tako da prosim, kadar eh, dobite besedo, povejte, na komu želite postaviti vprašanje. Zdaj dobi besedo gospod Tien Olga iz Belgijskega senata. Izvolite. I'm here. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj se najprej zahvalim za zelo natančne informacije, ki smo jih dobili v zvezi z 51. členom, pa tudi zato, ker ste opozorili, da mi, člani parlamentov v državah članicah, moramo tudi prispevati k učinkovitosti odgovorov, ki se zahtevajo od pristojnih organov in pri tem tudi skrbeti za preglednost, sploh eh, glede na to, kako zelo so naši državljani na to občutljivi. Državljani so sicer v srčiki vseh odločitev, ki jih moramo sprejemati in uh, zato moramo zagotoviti, da bodo imeli zaupanje v uh, naše delo. Uh, V nasprotnem primeru bi bila to zelo velika škoda. Poleg tega moramo zagotoviti eh, ravnotežje v našem delu in učinkovitost. Tudi to je v interesu naših državljanov. In zato imam vprašanje in sicer eh, v kolikšnem roku bodo izvedene te dejavnosti nadzora in v kakšni obliki, zato da bomo lahko potem o tem natančno obveščali tako naše nacionalne organe in pri tem jamčili, da um, bo delo opravljeno učinkovito, pregledno in da bodo uh, spoštovane temeljne pravice. Torej, kakšne so zahteve, uh, v zvezi s tem do nas kot eh, poslancev oziroma članov parlamentov. V redu. Zdaj pa še dobi besedo gospa Kidiči iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem našim gostom, gospodoma Parkni in eh, Butareliju. Um, eh, začela bi z naslednjim. Uh, Trdna in pregledna pravila so pomembna za to, da se zajezi čezmejni um, kriminal in uh, da se hkrati zagotovi varstvo podatkov. Na ta način bomo lahko okrepili zaupanje evropskih državljanov v naše inštitucije. Imam pa bolj konkretno vprašanje za gospoda Butarelija. Povedano je že bilo, da so največji hujša kazniva dejanja čezmejne narave, od terorizma do um, tihotapljenja ljudi, do vprašanja foreign fightersov. Vse to so vprašanja, ki um, niso zajezena znotraj ene države, ampak ki segajo preko meja Evropske unije. Torej, na katerem področju bodo sklenjeni dogovori o sodelovanju, če bodo sklenjeni s tretjimi državami in kako bodo ti dogovori o sodelovanju vključeni v novo uredbo, namreč nov pravni okvir in nova uredba o Europolu se bo morala povezati z zakonodajo o varstvu podatkov eh, v evropskih državah in v tretjih državah in kako bo to zagotovljeno ter kakšen učinek bo imela nova uredba na dogovor o sodelovanju s tretjimi državami. Hvala. Hvala lepa, gospa Kiniči. No, kot smo se dogovorili, bomo zdaj dali besedo našim uh, gostom, da bosta odgovorila na vprašanja treh dosedanjih govornikov. I will now continue in my mother language. Okay. Um, Hvala lepa, bom odgovoril v svojem jeziku. Hvala za vprašanje z Cipra. Poskusil bom na kratko razložiti. 14. člen, četrti odstavek, navaja naslednje. Upravni odbor lahko povabi ljudi, da sodelujejo na sestankih brez pravice glasovanja, če je to pomembno za razpravo. To lahko vključuje člane skupine za skupni parlamentarni nadzor. Povabljence določi in izbere skupina. Zato se lahko sami prožno odločamo, kdo bo sodeloval na srečanjih upravnega odbora. Pričakujemo, da bomo zelo učinkovito sodelovali z vsemi. 3. in 4. oktobra je odbor na svojem zasedanju o tem razpravljal in govorili smo o tem, da bi prisotnost člana skupine za skupni parlamentarni nadzor morda bila zelo pomembna, naprimer, ko govorimo o večletnem programu dejavnosti za Europol. Pričakujemo, da bomo imeli razpravo z dvema sopredsednikoma JPSG-ja čim prej, zato da tudi ugotovimo, kaj si JPSG sploh želi doseči. To bo pomembno za nas, zato da bomo imeli občutek o tem, kako se je pa se ga vidi v okviru našega odbora. Upoštevati je treba zaupnost dela Europola, naprimer 51. člen, tretji odstavek v naši uredbi, naprimer navaja niz dokumentov, ki bi jih Europol lahko zagotovil članom JPSG-ja. Seveda, v okviru spoštovanja določb o zaupnosti. Spoštovati pa je treba tudi druge predpise. Hvala. Hvala. In naslednji dve vprašanje, mislim, da ste bili naslovljeni gospodu Botareljo. Hvala lepa. Najprej bom odgovoril na prvo vprašanje. Strinjam se z vami. Varstvo podatkov je del preglednega pristopa, zato je tudi preglednost namenjena temu, da ljudi pomirimo in da jim pokažemo, da njihove podatke obdelujemo zakonito. To smo že storili in Europol je zdaj entiteta, ki upošteva veliko načel glede varstva podatkov, ki veljajo za druge institucije in organe EU. Čeprav in s tem se navzujem na tretje vprašanje, je naša uredba delno samostoječa. To pomeni, da lahko ustrezno upoštevamo tudi načelo odgovornosti, ki bo za druge institucije začelo veljati čez nekaj mesecev. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne bomo več imeli nadzora ex post, ampak bomo imeli dejavnosti ex ante. To pomeni, da mora Europol narediti več, kar zadeva dodeljevanje odgovornosti, kar zadeva delitev virov, kar zadeva sodelovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, naprimer. Zagotoviti moramo, da bodo Evropski nadzorniki za varstvo podatkov dobili ustrezne podatke in da bodo vire lahko uporabljali učinkovito in samostojno. imamo redne izmenjave vsakrat, dvakrat na mesec in prvi rezultati so spodbudni. Prejšnji teden sem sodeloval na seji upravnega odbora Europola, na primer. Seveda pa moramo zagotoviti tudi mi svoj nadzor. To je navedeno v uredbi vse skupaj je bilo načrtovano tako, da smo mi nadzorni organ od 1. maja. Napovedali smo že inšpekcijski pregled, ki ga bomo zaključili do konca leta. Čakamo na signal nacionalnih nadzornikov za varstvo podatkov, kaj te, te dejavnosti moramo opravljati skupaj. Tudi pritožbe, kakor sem dejal, so pomemben vir informacij če gre za kakšne kršitve, naprimer kršitve varnosti. Torej, nadzor se ne izvaja samo z inšpekcijami na mestu samem, ampak uporabljamo več različnih instrumentov, ki jih imamo na voljo. Zadnje vprašanje zadeva prenose podatkov v tretje države. vi kot zakonodajalci ste v novo uredbo o Europolu vključili načelo, po katerem se podatki prenašajo v tretje države. Gre za njihove organe ali mednarodne organizacije, če le te zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov podatke zlahka uvažamo iz teh jurisdikcij, ampak prenos podatkov zunaj Evropske unije po Lizbonski pogodbi zahteva določena varovala. To je tudi v skladu z listino in uredbo o Europolu. Naprimer, pri Olafu sem opazil, da veliko sporozumov o administrativnem sodelovanju omogoča, da se izmenjavajo podatki, čeprav je treba zagotoviti določena varovala. Torej, drugo poglavje uredbe o Europolu zagotavlja kar nekaj določb o delu Europola, odvisno od konteksta. Morda, naprimer, za celotno državo velja, da ima ustrezen in dovolj robusten način za varstvo podatkov. V nekaterih državah pa morda to velja samo za nekatere organe pregona. In tudi to je v redu. Europol lahko sklene sporozume o sodelovanju, prav tako je opredeljena vloga za Evropsko komisijo in nas, torej upravni odbor, da preverimo smiselnost teh varoval. Na kratko torej to me ne skrbi. Mislim, da bi Europol lahko še naprej aktivno deloval in si izmenjaval podatke z ustreznimi oblastmi v tretjih državah. Po mojem mnenju je primer Centra za preprečevanje kibernetske kriminalitete dobra izkušnja in mislim, da je res pomembno, da izpostavimo, da se je to dobro obneslo tudi v okviru uredbe. Europolu bomo še naprej pomagali pri iskanju prave poti in pri tem, da bomo delovali čim bolj hitro in učinkovito, glede na to, kakšne bodo preiskovalne potrebe. Hvala. Hvala lepa, nadaljujemo v istem tempu. Zdaj pa damo besedo gospe Karamali Mariti iz Narodne skupščine. Oui, merci, je suis là. Okay. Francije. Ja, tu sem. Dve vprašanje imam. Oziroma vprašanje tako za predsednika upravnega odbora kot Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Dvojno vprašanje. Vezi z nalogami Europola bi želela vprašati, na katere težave ste naleteli pri poskusu vzpostavitve sodelovanja z eh, policijskimi organi v državah članicah in predvsem task force Eh, Fraternité, ki je bila ustanovljena na pobudo francoske države po napadih v Parizu novembra 2015, me zanima, ali je to nek zgled, na podlagi katerega bi lahko tudi Evropski centr za boj proti terorizmu deloval. In še nekaj izmenjava informacij ter operativno sodelovanje preko Europola in Eurojusta na področju boja proti terorizmu. Ali je to po vašem mnenju optimalno, torej ali vse države članice prispevajo eh, k temu mehanizmu in omogočajo njegovo delovanje in če ne, zakaj ne? Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Matič Dragan iz Slovenije, izvolite. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Človekove pravice na eni in varnost na drugi strani sta vrednoti, ki ne bi smeli biti izključujoče in državljani Evropske unije ne bi smeli nikoli biti postavljeni pred nujnost, da izbiramo med obema. Zato me veseli, da v dosedanje razprave o nalogah skupine za parlamentarni nadzor nad Europolom vsi glavni govorci izpostavljate obe vrednoti, ki bosta očitno grejeni v poslovnik skupine. Imam pa vprašanje za Eh, vodjo upravnega odbora europola zanima me eh, kako si predstavljate kakšen bo končni efekt nadzora oziroma kakšna bo oblika rezultatov tega nadzora bodo to priporočila usmeritve zahteve komu bodo namenjene eh, te ugotovitve kdo bo la presidente. Oprostite, oprostite. Ampak estonsko predsedstvo ima težave s poslušanjem tolmačenja. Težave niso odvisne od slovenskih tolmačev, samo za vašo informacijo. Ali je vse v redu? Ja, izvolite, oprostite, lahko nadaljujete. Hvala predsedujoči. Še enkrat bom ponovil vprašanje. Za vodjo upravnega odbora Europola zanima me, kakšen bo končni efekt nadzora te skupine za parlamentarni nadzor? Ali se pričakuje, da bo to rezultiralo v obliki priporočil, usmeritev, zahtev? Zanima me, kako je predvideno, komu bodo te zaključki namenjeni, kdo bo zadolžen za izvajanje teh usmeritev in uh, kaj se zgodi, če, se, uh, če ne bo efekta, če teh zaključkov se ne bo upoštevalo. Hvala za odgovor. Hvala lepa, gospod Matič. Zdaj pa dobi besedo gospod Leonidon z Cipra. No está? Bueno. Pues. Aha, a ga ni tukaj. No, če ga ni, pa prosim uh, gosta, če lahko odgovorite. Izvolite. Ja, aitäh eh, , ma tänan nende küsimuste eest ja ma võib-olla . Hvala lepa za vaše vprašanje . bom kar jaz prvi odgovoril , kar zadeva probleme in vprašanja Poglejmo si vse skupaj skozi prizmo terorizma. Mislim, da je to ena od glavnih prednostnih nalog Evropola. Po mojem mnenju je najpomembnejša kakovost podatkov in izmenjava podatkov. O tem ne govorimo samo v Evropolu, o tem govorimo tudi v državah članicah. Ko govorimo o delu Evropola, ko govorimo o končnem izdelku, mislim, da lahko državam članicam zagotovimo veliko, če od njih dobimo kakovostne podatke. Torej, naši rezultati so odvisni od sodelovanja z državami članicami in z različnimi agencijami. Sodelujemo z civilnimi organi in tudi humanitarnimi organi. Kar zadeva vprašanje, Izpostaviti želim kakovost podatkov in izmenjavo podatkov. Ena od rešitev bi lahko bila interoperabilnost. Ampak, še enkrat, če si želimo izmenjavati podatke, moramo podatke najprej sploh imeti. To je osnova. In potem še drugo vprašanje. Drugo vprašanje je bilo v zvezi z računskim sodiščem in o spremljanju. Kako sem povedal v svojem uvodnem nagovoru, upravni odbor prav gotovo veliko pričakuje od sodelovanja z JPSG-em. Mislim, da obstaja veliko točk, v zvezi s katerimi bi lahko sodelovali, prav tako pa bomo seveda morali govoriti o prihodnih usmeritvah našega dela. Zdaj pa, kar zadeva rezultate, kar zadeva rezultate našega nadzornega dela. Vzpostavljanje imamo postopke glede sodelovanja dialog in soglasje pa sta včasih še bolj pomembna kot sledenje postopkom in procesom. Mislim, da je bolj pomembno, da se razumemo, da govorimo drug z drugim in prepričan sem, da boste tako upravni odbor Europola kot JPSG e sodelovala. in pripričan sem, da bodo rezultati koristili obema stranema. In še vprašanje, ali naj bi ne upoštevanju rezultatom sledile sankcije. Če sem prav razumel vaše vprašanje, jaz nisem naklonjen temu. Naj ponavljam, če se bomo lahko dogovorili o skupni usmeritvi in skupnem razumevanju, sankcije vredno ne bodo potrebne. Hvala. Uh, Gospod Butareli, hvala lepa. Kar se deva izmenjava podatkov, najprej želim uh, govoriti kot uh, nekdo, ki prihaja iz pravosodja, ki pozna politiko v zvezi z organiziranim kriminalom, kar, ki pozna terorizem, izmenjava podatkov v zvezi s tem in tako naprej. Gre za staro zgodbo. Želimo biti previdni, želimo biti zadržani pri izmenjavi podatkov in to je nekaj, kar je pač vedno stvar razprave na ravni držav članic. In to velja tudi za Europol. Ko sem letos obiskal Europol v primerjavi z mojima obiskoma pred dvema ali trema leti, sem opazil veliko izboljšav. Organizacije so si začele izmenjavati podatke na način, ki je bil nepredstavljiv pred nekaj meseci. Mislim, da je zdaj Europol na pravi poti, mislim, da bo prišel do pravega pristopa. Seveda poskušamo prispevati tudi svojimi priporočili, kar zadeva praktične smernice, o katerih govori Europol. Torej, ko priporočamo, naprimer, da bi morali razjasniti, kdo počne kaj komu in s kakšnim namenom, Želimo poskrbeti, da bi organizacije, ki zagotavljajo podatke, bolj poznale kontekst in da bi vedele, kako se bodo ti podatki uporabljali. Izmenjava podatkov je seveda predmet specifičnih določb v zakonodaji o Eurojustu in v drugih kontekstih. S tem se bomo bolj podrobno ukvarjali v naslednjih nekaj letih, kajti Evropa mora poenostaviti ustroj sodelovanja organov pregona in pravosodnih organov. Zato želimo pohvaliti pobude glede interoperabilnosti. To sledi naprimer tudi oblikovanju posebnega odbora v Evropskem parlamentu. Želimo si, da bi vsi relevantni viri izvajali izmenjavo podatkov. In po drugi strani naša priporočila niso samo predlogi. To je velika novost v primerjavi z prejšnjo situacijo v zvezi z eh, skupnim organom za nadzor Europola. Europol lahko opozorimo imamo pa tudi nekatere druge pristojnosti, zahvaljujoč vašim sklepom v uredbi. Lahko naprimer naročimo Europolu, da nekaj stori, lahko za določen ali nedoločen čas prepovemo določene operacije obdelave podatkov, lahko pa tudi vam, svetu in parlamentu, pa tudi sodišču vse skupaj tudi posredujemo ampak gre za eskalacijo, seveda, in prepričan sem, da ne bomo nikoli uveljavili teh pristojnosti, kajti za Europol je ključnega pomena to, da deluje na osnovi zaupanja. Rob Wainwright in predsednik eh, upravnega odbora mi podajata zelo pozitivne signale. Videli bomo, kaj se bo zgodilo čez nekaj mesecev, ampak mislim, da smo na pravi poti. Hvala. Hvala lepa, gospod Butareli. No, glede na to, da je zdaj prišel kolega iz ciprskega parlamenta, mu dajemo zdaj besedo, gospod Leoni Don Pirliotis. Najlepša hvala za vse zelo zanimive prispevke. In če dovolite, bi imel vprašanje za gospoda Butarelija. Gospod Butareli, eh, zelo smo zadovoljni zaradi vaše odločnosti, da zagotovite primerno ravnotežje med zagotavljanjem varnosti in po drugi strani med skrbjo za varstvo osebnih podatkov. pri obdelavi osebnih podatkov, tako kot to predvideva uredba o Europoli. In zanima me, ali bo na vaše delo vplivala nedavna sodba Evropskega sodišča o dogovoru med EU in Kanado in glede eh, podatkov o letalskih potnikih, kako bi lahko rešili te skrbi, ki so jih izrazili sodniki. La palabra también a V redu. Besedo pa dobi zdaj gospod Jaroslav Paška, slovaški poslanec, izvolite. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Mám takú... Hvala lepa, gospod predsednik. Imam eno vprašanje. Europol bo lahko izvajal dejavnosti na terenu držav članic. To bo v njegovi pristojnosti. Zato me zanima, ali bo skupina JPSG obveščena o teh ukrepih, ki se bodo izvajali na terenu držav članic. Zato, da bi lahko usklajevali svoje dejavnosti skupaj z Evropolom. Hvala señor presidente del consejo de administración tiene la palabra para responder izvolite prosim da odgovorite na vprašanje našega slovaškega kolege potem pa gospod butarelli aitäh äh, , ma saan praegusel hetkel pigem nagu vastata nii-öelda Slovakki . Hvala lepa . najprej bom odgovoril na slovaško vprašanje . Če sem vas prav razumel, seveda, koliko poznate delo Europola? Europol je institut, ki ima pisarne po vseh državah članicah. Gre za napotene strokovnjake, ki sodelujejo pri delovnih skupinah in sodelujejo tudi pri načrtovanju različnih operacij. In povem vam lahko, da so vse države članice na tekočem glede naših dejavnosti. Hvala. Gracias, señor presidente. Hvala lepa. Gospod Butarele, izvolite. Um, about passenger name records, um, let me say... PNR? Yeah. Naj vam povem, da to ni nič novega. Sodišče je tukaj že poseglo in to večkrat o tem, kako naj se načeli sorazmernosti in nujnosti izvajata. To zadeva tudi PNR. In to je bilo na zahtevo Evropskega parlamenta kajti želeli so pomiriti določene dvome v zvezi z določenimi podrobnostmi osnutka sporazuma. Sodišče ni dejalo, da sporazum nima nobene vrednosti, ampak izpostavili so znane nekatere pomankljivosti, ki jih je treba rešiti. Evropski nadzornik za varstvo podatkov je neke vrste spremljevalec na sodišču. Vedno smo tam, ko se govori o teh vprašanjih. In uh, sodišče je upoštevalo številne naše komentarje, imamo pa seveda tudi podobne komentarje v zvezi z drugimi sporozumi o PNR ali drugimi osnutki sporozumov. Vse uredbe so v to vključene, vključno z uredbo o PNR. -a. Mislim, da si moramo prizadevati za več koherence in za več konsistence. Sistemi so zelo razdrobljeni, vendar kriminalci delujejo čezmejno, zato mora biti odgovor globalen. Še vedno ne razumem, zakaj imamo različne pristope glede na državo prejemnico. Zato mislim, da je zdaj čas, da se zadeve lotimo bolj globalno. Mislim, da bi morali razmisliti tudi o glavnih sporočilih, ki nam jih pošilja Evropsko sodišče. Evropsko sodišče želi, da bi bili učinkoviti, pa vendar tudi selektivni pri izbiranju in hrambi podatkov. Kar zadeva pogoje sine qua non. Morda bi lahko enake rezultate dosegli tudi na kak drug način. Zato mislim, da smo na pravi poti. You, gracias, najlepša hvala, gospod Butarelli. In najlepša hvala predsedniku upravnega odbora. No, nadaljevali bomo z delom brez odmorov, saj je pred nami pomembno delo in sicer razprava o poslovniku. In zato vas prosim, če lahko ponovno izpolnite vaše obrazce in eh, nam jih posredujete. Kot veste, so se predsedniki parlamentov v Uniji dogovorili o nekaterih načinih dela JPSG na svojem zasedanju v Bratislavi aprila in gospod AEK kot predstavnik um, odbora in gospod Moares, Moraes kot uh, predsednik odbora sta pripravila predlog in um, to na podlagi svojih izkušenj. V drugih medparlamentarnih delovnih skupinah. No, In glede na to, da skupina za skupni parlamentarni nadzor vendarle ni medparlamentarna konferenca, kot eh, so omenili številni govorniki na zasedanju v Bratislavi, so um, pri pripravi tega osnutka poslovnika skušali pripraviti neko okvir predpisov, ki bo omogočil, skupini učinkovito in pregledno delovanje. Prijeli smo predloge sprememb strani Nemškega Bundestaga, Irskega parlamenta, Španskega parlamenta, Francoskega senata, Hrvaškega parlamenta in Ciprske predstavniške parlamenta zbornice ter iz mađarskega parlamenta. Predlogi sprememb, ki smo jih prijeli, so bili um, vključeni v tabelo, na podlagi katere bomo razpravljali danes popovdne in jutri dopovdne. Poleg teh predlogov sprememb je predsednik odbora za evropske zadeve iz Danske poslal pismo so predsedujočim JPSG ter v njem predlagal še en predlog spremembe za osnutek poslovnika. Naj spomnim, da Danska ni članica uredbe o Europolu, Bila pa je povabljena na sestanek skupine za skupni parlamentarni nadzor kot opazovalka. Predstavniki Danske, torej tako v Evropskem parlamentu kot v Danskem parlamentu, bodo dobili besedo v kratkem in uh, nam bodo predstavili svoje stališče. Ne, ja, kolegi, ka omalt poolt sooviksin välja tuua paari lausega , mida see Govorite želim o predlogu poslovnika in o glavnih predlaganih predlogih sprememb. Na konferenci v Bratislavi smo o tem govorili in v skladu z predlogom za sodelovanje predlagamo naslednje. Kar zadeva 51. člen uredbe, to bo osnova za delovanje naše delovne skupine. Štirje iz nacionalnih parlamentov in šest iz Evropskega parlamenta. Dve seji na leto bomo imeli, druga seja v letu bo v Evropskem parlamentu, prva seja pa bo v parlamentu države predsedovanja. Obe seji bosta potekali pod sopredsedstvom takratnega predsedstva EU in nekoga iz Evropskega parlamenta. Delovni jeziki bodo francoščina in angliščina. Navedli smo tudi načelo soglasja, opredelili smo načelo za vlaganje dokumentov in tudi načelo za uložitev predlogov sprememb. To je bistvo, ampak mislim, da ste že vsi imeli možnost na hitro preleteti predlog, kar zadeva predloge sprememb. Pet točk želim izpostaviti. Prvič, uloga trojke, drugič, mehanizem odločanja, tretjič jezikovni režim, četrtič sekretarjat, petič potreba po podskupinah. Kolegice in kolegi, če bi lahko ugotovili, kakšne so vaše stališča pri teh vprašanjih, potem bi lahko nadaljevali delo in pripravili predlog poslovnika. Hvala. Ja, para... Najlepša hvala, da ste to predstavili. Zdaj bom pododal še nekaj informacij, zato da bo razprava bolje tekla. Najprej bomo dali besedo tistim parlamentom, ki so pripravili predloge sprememb, da nam predstavijo uh, svoje predloge na kratko tri minute bo dobil vsak na voljo, potem pa bodo dobili besedo predstavniki Danske, zato da predstavijo svoj predlog in ravno tako bodo imeli na voljo tri minute. In na zadnje bomo dali besedo ostalim delegacijam, ki želijo kaj povedati. Vsaki tri minute. Dovolite, da vas spomnim, da na tej prvi izmenjavi mnenj nameravamo predvsem razjasniti pričakovanja in stališča vseh udeleženih. Jutri pa bomo imeli še drugi del sestanka v zvezi s poslovnikom od 11. naprej in upam, da nam bo uspelo sprejeti eh, te določbe, o katerih bomo zdaj razpravljali. Tako da. Najprej dajem besedo nemški delegaciji, ki smo jo že kontaktirali in ki je tudi povedala, da želi besedo v zvezi s tem, kadar želite. Nemška delegacija, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti za to, da ste nam dali osnutek poslovnika tudi v imenu drugih. Gre za skupino za skupni parlamentarni nadzor. To je zelo pomemben korak, kar zadeva parlamentarni nadzor v EU. Zato se je nemški parlament zelo aktivno angažiral. Tukaj vložili smo kar nekaj amadmajev in nekaj jih želim na kratko predstaviti. V našem interesu je, da bi bila politična. Da bi bil politični nadzor aktiven. Mislim, da moramo preiti samo izmenjavo praks in da bi morali imeti za to na voljo ustrezne strukture. Zato predlagamo, da se vsebinsko vse skupaj sestavi v okviru trojke, da bi imeli prejšnje, trenutno in naslednje predsedstvo, tako kot se to dogaja na ravni sveta EU. Oni bi zastavljali dnevnik in tudi sklepe tudi pri že obstoječih gremijih delo poteka tako. Kar zadeva parlamentarni nadzor, se nam to zdi zelo pomembno. So, predsednika bi še naprej vodila sestanke. Kar zadeva učinkovito organizacijo dela, mislim, da je zelo pomembno, da lahko imamo tudi podskupine, ki se bodo ukvarjali specifičnimi temami. Še posebej, kar zadeva varstvo podatkov in odnose Europola s tretjimi državami. Tukaj mislim, da potrebujemo podrobno nadzorno delo. S tem bi lahko zagotovili ustrezno strokovno znanje, prav tako bi lahko imeli postopek neke vrste razrešnice enkrat na leto. Zagotovili bi si lahko tudi možnost, da ostanemo v stiku preko pisnega postopka. To bi bilo zelo stroškovno učinkovito. Prav tako potrebujemo ustrezno administrativno podporo. Zato smo zato, da bi imeli sekretarjat, ki bi organiziral srečanja in bi bil tudi naš sogovornik v zvezi s tem. Lahko bi posredovali dokumente Europolu, vprašanja in tako naprej. Z našega vidika je tako, da bi sekretarjat lahko sodeloval z ljudmi iz Evropskega parlamenta in z strokovnjaki in ljudmi iz nacionalnih parlamentov. Sekretarjat bi lahko sodeloval z prestolnicami ali pa bi tja napotil druge kolege, naprimer. Kolegice in kolegi, zdaj bom besedo predala svojemu kolegi, on bo še naprej govori o tem, kakšno je mnenje Evropskega oziroma Nemškega parlamenta. Hvala, kolegice in kolegi, mislim, da potrebujemo ustrezen nadzor in zato bomo potrebovali ustrezne podatke in informacije. Zato se nam zdi ključnega pomena, da lahko člani postavljajo vprašanja upravnemu odboru in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov. To je ključni instrument parlamentarnega nadzora, zato mora to biti v poslovniku jasno opredeljeno. Zato predlagamo, da bi pisna vprašanja lahko bila poslana tudi izven tistih polletnih sestankov, kajti šele tako bomo zagotovili trajnost nadzora. S to pravico vprašanj bi lahko zagotovili ustrezen nadzor in s tem bi zagotovili tudi to, da bodo poslanci redno v stiku. tudi kar zadeva mm, zahtevo pisnih dokumentov. Kajti gremiju bi lahko bil obstoj nekaterih dokumentov popolnoma neznan. Gre za parlamentarni nadzor, zato si želimo, da bi bil jezikovni režim nekoliko širši. Vse skupaj bi lahko prispevalo k temu, da bi se navezovali na delo nacionalnih parlamentov. Naš predlog je, da bi Evropski parlament in nacionalni parlamenti morali imeti dostop do dokumentov. V imenu kolegic in kolegov iz Nemškega parlamenta si želim, da bi vsi lahko konstruktivno sodelovali pri pripravi tega poslovnika. Vesel sem, da je bilo vloženih toliko amantmajev iz nacionalnih parlamentov, zato upam, da bomo imeli dovolj časa za to razpravo. Hvala. Hvala lepa. Predstavnikom Bundestaga. Potem bomo imeli seveda možnost, da se odzovemo na to, kar bomo zdaj slišali. Zdaj pa dobi besedo irska delegacija. Izvolite dovolite da se zahvalim za vabilo dober dan kolegice in kolegi gospod predsedujoči v imenu eh, irske delegacije naj se zahvalim vsem ki ste poskrbeli da je ta vključenost tako široka in da bo ta uh, privedla do želenih plodov. Še zlasti se danes zahvaljujem Estonskemu parlamentu pa Evropskemu parlamentu. Ta ustanovna seja je zelo pomembna, kaj ti daje težo odločitvi ljudi, ki je eh, bila vključena v Lizbonsko pogodbo pred številnimi leti. Irski parlament in odbor za pravosodje, ki ga danes tukaj zastopam, sta vzradoščena ob tem, da uh, bomo lahko poskrbeli za to, da se izvaja nad Europolom ustrezni nadzor. Dejansko imamo še nekaj stvari, ki nas skrbijo in zato smo predložili tudi nekaj predlogov sprememb. Prvi, ki smo ga predložili, govori o času za govor in Odbor za pravosodje na Irskem meni, da če ljudje dejansko pridejo sodelovati na tak pomemben sestanek, da je treba jim zagotoviti tudi ustrezno dovolj časa, da predstavijo svoje argumente. In mislimo, da bi bilo treba eh, omeniti eh, in jim dati na voljo pet minut zagovor, ne pa tri. Menimo namreč zelo, da je zelo pomembno, da se da dovolj časa za govor še zlasti predstavnikom nacionalnih parlamentov, da predstavijo svoje poglede. Tudi z vidika glasovanja meni irijski parlament, da je sicer konsens nekaj, kar si vsi želimo doseči, vendar pa ta ni vedno mogoč. Torej menimo, da bi bilo dobro predvideti dvotretinsko večino. Um, seveda pa smo tukaj odprti za razpravo in za pogovore o tem, kljub temu pa se nam zdi, da se je konsens le redko mogoče doseči in če želimo doseči, da bi čim več parlamentov dejansko imelo besedo pri tem, da bi se morali odločiti za glasovanje z dvotretinsko večino. Tudi z vidika tolmačenja in jezikovnega režima Tudi jaz sem začel uh, svoj uvodni nagovor danes v Kelščini, ki je uradni irski jezik in je tudi priznan jezik v Evropskem parlamentu. In menimo, da bi morali biti na voljo uh, vsi jeziki. Um, kot storitev tolmačenja. Seveda pa se bomo z veseljem pogovorili o, s kolegi o tem, uh, v tem pogledu. Pa imamo tudi tehnični predlog sprememb uh, pri predlogu 4.1, kjer bi se besedica from spremenila v baj. Prav tako zelo trdno verjamemo, da bi predstavnik v Europolu, torej v upravnem odboru Europola, uh, morali poskrbeti za strukturirani mehanizem poročanja nazaj temu organu in da je to treba tudi vključiti v naš poslovnik. Kajti, če imamo predstavnika v upravnem odboru Europola in bi bila standardna praksa ta, da bo ta predstavnik uh, eh, JPS ga poročal, potem v tem primeru menimo, da to treba tudi ustrezno vključiti in odraziti v poslovniku. In če sklenem, želimo si procesa, kjer bi po dveh letih znova preučili poslovnik. Vemo, da se stvari spreminjajo, da se razvijajo in glede na učinkovitost našega dela bomo morda potem lahko dejansko lahko oblikovali in spremenili poslovnik, tako da bo ta še bolj prožen. Pripričan sem, da je tudi nemška delegacija predložila predlog spremembe v tej smeri, tako da bomo tudi tukaj iskali kompromis. Kar zadeva eh, poročanje predstavnika v upravnem odboru nam, Tukaj se nam zdi, da bi bil kompromis možen, kajti to se nam zdi bistvenega pomena. Tudi glede čas za govor, mislim, da tukaj nismo pripravljeni na kompromis, kajti če se ljudje odločijo za pot, da sodelujo na tako pomembnih sestankih, da je potem jim treba dati tudi dovolj časa, da izrazijo svoje mnenje. Kot veste, je Irska majhna dežela, nažalost eh, kriminal ne spoštuje meja delo Europola je ključnega pomena, če želimo se spopadati z mednarodnim kriminalom in terorizmom. Prav tako pa je ključnega pomena, da se zagotovi politični nadzor nad delom Europola. Mislim, da je ta ustanovna seja prvi korak k temu, da zagotovimo ustrezen in uh, demokratičen uh, politični nadzor nad delom Europola. Hvala lepa. Hora. Hvala lepa, dragi kolega. Zdaj pa dobi besedo španska delegacija iz španskega parlamenta. Dobro večer, gospod predsedujoči. Španski parlament, Cortes Generales, je zadovoljen s tem, da se ustanavlja skupina za skupni parlamentarni nadzor nad Europolom. Saj je delovanje te agencije bistvenega pomena za povečanje zaupnost, zaupanja eh, naših državljanov, pa tudi je to pomembno zaradi zagotavljanja večje učinkovitosti Europola. Ne gre samo za nadzor, gre tudi za spodbujanje učinkovitega dela agencije. Borimo se namreč proti zelo hudim kaznivim dejanjem ki lahko v naših državah povzročijo veliko škode. Ehm, kar smo še zlasti videli v primerih terorističnih dejanj. Konkretno smo mi pripravili predlog spremembe, ki zadeve osnovno pravico za člane te um, skupine za parlamentarni nadzor, da se izražajo v svojem maternem jeziku. Um, tako kot uh, je to možno, v nacionalnih parlamentih, ki gostijo zasedanja, ki niso organizirana v Evropskem parlamentu. To eh, je gotovo zelo učinkovita in primerna možnost. Eh, ne samo za poslance, temveč tudi za specialiste in tehnike, ki se vabijo na take sestanke, zato ker je tudi za njih najbolje, da se izražajo v svojem maternem jeziku, ker le na ta način je njihovo sporočilo lahko najbolj natančno in verodostojno. Tako da videli smo, da tudi nekatere druge delegacije iz drugih parlamentov ustrajajo na istem stališču in sicer na možnosti, da se uporablja jezik eh, članov parlamentov in ne le v taki skupini za parlamentarni nadzor, temveč v vseh skupinah, v katerih um, sodelujejo poslanci nacionalnih parlamentov. Mislim, da je treba najti formulo, ki bo to zagotovila. Seveda je jasno, da pri tem upoštevamo tudi stroške, ampak še pomembneje pa je, da se uh, uresničujejo in spoštujejo pravice poslancev, predvsem pa tudi strokovnjakov, ki jih vabimo na ta zasedanja. Zato ustrajamo na tem. Uh, da se zagotovi pravica do uporabe eh, nacionalnega jezika. Hvala. Hvala lepa, dragi kolega, na to se bomo potem še odzvali. Zdaj pa bomo dali besedo francoski delegaciji. Por favor. Izvolite. Hvala lepa. Gospod predsedujoči. Hvala lepa. Dovolite, da vam najprej čestitam za opravljeno delo, za delo, ki ga je opravilo estonsko predsedstvo, pa tudi vaš eh, odbor v Evropskem parlamentu. Zadovoljen sem, da ste uh, poudarili, da ste um, upoštevali glavne smernice, ki so jih eh, podali predstavniki parlamentov na zasedanju v Bratislavi 23. in 24. aprila. In zelo zadovoljni smo, da ste upoštevali tudi eh, mnenja, ki jih je izrazil Evropski senat, eh, pardon, Francoski senat, še zlasti glede predstavništva obeh domov parlamenta in da ste upoštevali naš predlog glede rotacije predsedovanja. In uh, tudi predloge za zagotovitev bolj učinkovitega dela. E, vseeno pa ostaja še eno vprašanje in sicer sekretarijat te skupine za skupni parlamentarni nadzor. E, ta ni bil omenjen v osnutku poslovnika, ne obstoj sekretarijata, ne njegove naloge in želel bi, da bi e, o tem razpravljali. Za nas je eh, neizogibnega pomena imeti sekretarjat, ki bo skrbel za izmenjavo eh, informacij med člani te skupine in ki bo lahko operativen, saj bo uporabil Eh, za svoje mreženje tudi sekretarijate v nacionalnih parlamentih in v Evropskem parlamentu, konkretno sekretarijat odbora Libe. Naj se tukaj navežem na člen 3 eh, šesta alineja, ki omenja to vrstno mreženje. To je um, S tem bi dopolnili v bistvu predlog spremembe, ki ga je ravno kar predstavil tudi predstavnik Bundestaga. Tako da vam bomo hvaležni, če boste naš predlog upoštevali. Hvala. Kerido kolega. Najlepša hvala, spoštovani kolega. Sedaj pa dobi besedo ciprska delegacija, za njo pa mađarska. In na zadnje bo svoje komentarje podal še Evropski parlament. Želel bi namreč, da bi posvetili nekoliko več časa vprašanju Danske. Tako da bomo tudi in potem, ko bomo ta krok dali skozi, bodo lahko prosili za besedo še vsi um, udeleženci, ki si to želijo. Zdaj pa ciprska delegacija. Na hiretisu me je mis, da si ramasti galiv. Drage kolegice in kolegi, pozdravljamo dobro delo, ki je bilo opravljeno in gre za zelo korektno besedilo, ki je kratno. Seveda pa eh, kratko, pa prislali pa smo nekaj predlogov sprememb, tako kot nekateri drugi parlamenti. In zelo kratek bom in omeni bom le glavne vidike naših predlogov. Razumem, da se moramo pogovoriti o tem besedilu in pri tem moramo upoštevati tudi določene skrbi um, vseh delegacij. Pri členu 2.2 bi dodali pri 2 oziroma nekaj bi dodali pri točki 2.3 in, in spremenili bi nekaj pri 2.2. Cilj naših predlogov sprememb je, da bi se postopek nadzora nad Europolom razumel kot notranji postopek, tako kot to predvideva uredba vabilo opazovalcev mora biti podano potem, ko ekipa to obravnava in doseže konsens. Imamo torej dve skupini povabljenih. Države članice, ki imajo več pristojnosti, naprimer države članice Evropske unije, bi morali imeti tukaj več dostopa, ne pa tretje države. Če, tretje države. če bomo obe skupini držav dali na enako raven, potem to ne bo dobro izhodišče. Potem, kar zadeva eh, odstavek 2.3. Tukaj bi želeli pri dnevih za seje dodati tudi to, da bi naj da, datumi upoštevali tudi vlogo JPSG, kar zadeva večletno programiranje. Tako da bi se zagotovilo dovolj časa za to, da bo razprava znotraj JPSG lahko vplivala na oblikovanje večletnega programa. Večletni program pa mora biti potrjen pred 31. novembrom. Naslednji predlog spremembe zadeva odstavek 4.1e. Ta govori o tem, da bi naj bile odločitve in sklepi sprejeti s konsenzom. Predlagamo, da bi tukaj sledili zgledu kozaka, kjer se sklepi sprejemajo s konsenzom. In to bi bil podlaga za ta predlog sprememb. Torej, vzpostaviti moramo postopek, Ne, oziroma tudi vzdržanje, torej možnost mora biti tudi, da se nekateri kolegi vzdrž, vzdržijo. Pa še zadnji predlog spremembe, ta zadeva 4.5.2. Tu pa bi želeli dodati nekatere časovnice, tako da bi se zagotovili neki roki in da bi se spostavil postopek delovanja kolegov znotraj JPSG, kajti resnično želimo, da bi bil ta postopek izvedljiv in da bomo dejansko lahko zagotovili nadzor parlamentov menimo, da bo na ta način delo JPSG bolj vsebinsko. Če ne bomo imeli nekega postopka, ki bo predviden in če to ne bo zapisano v dokumentu, potem bo naša razprava zgolj ustna in predlagali bomo neke pisne prispevke. Zato se nam zdi korektno in prav, da se pripravi dokument pred določenim posvetovanjem. Muchas gracias, colega. Eh,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 to, da ustvarjamo in oblikujemo okvir za nadzorni, uh, za parlamentni nadzor. Nacionalni parlamenti bi morali postati dejavnejši na tem področju, tako da bi Europol postal preglednejši in tudi bolj odgovoren kot organizacija. Kar zadeva strukturo od tega organa, tukaj moramo najti ravnotežje med zakonitostjo, pa tudi učinkovitostjo. Imeli bi dva predloga v tej smeri. Pri izrednih sejah menimo, da ni treba določiti kraja, zasedanja, temveč da bi naj o kraju in času zasedanja odločala sopredsedujoča skupaj med predsedovanjem svetu. Kar zadeva jezikovni režim, Evropski parlament tukaj sledi sedmemu členu navodil ali smernici Štokolma. Ta sedmi člen pravi, da da je treba zagotoviti tolmačenje. Mm, v redu, najlepša hvala. Res se vam zahvaljujem za vaše dragocene prispevke. In Naj povdarim, kako je naš predsednik Moraes, uh, ki je prisoten tukaj že vse čas, uh, prosil naj jaz nadaljujem z moderiranjem. Hvala lepa, Klod. No, rad bi vas sedaj malo usmiril, zato da boste upoštevali to, kar je Evropski parlament oziroma bolj konkretno skupina za parlamentarni nadzor torej 16 poslancev Evropskega parlamenta, menila. Prejšnji teden smo se namreč sestali v Strasburgu in oblikovali svoje mnenje. Torej, zasedanja Evropskega parlamenta eh, oziroma takih medparlamentarnih skupin so seveda podvržena eh, strinjanju nacionalnih parlamentov, predvsem pa konsenzu. In zato bi vam rad povedal, da eh, predvsem to, kaj meni o tem teh 16 poslancev Evropskega parlamenta. Bom šel kar po vrsti. No, seveda bomo dali besedo tudi našim danskim kolegom in to takoj. Ampak najprej, Nemčija. Nekaj informacij, zato da ne bom predolg, ampak da se nekoliko bolj poglobim v vprašanje. Najprej trojka. Poglejmo. Trojka ni zakonodajalec. Skupina za parlamentarni nadzor je sestavljena iz Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Drugo vprašanje skupine. V Evropskem parlamentu se lahko tudi strinjamo s predlogom Bundestaga v zvezi s temi podskupinami, ampak bi potrebovali še dodatne informacije v zvezi s tem. In sicer bi želeli, da nam pojasnite, zakaj bi bile potrebne take podskupine pri parlamentarnemu nadzoru, ki se izvaja urejeno in v skladu s predpisi dvakrat na leto. Nadaljujem z Nemčijo pisni kontakti, stiki. Seveda, to lahko olajša možnosti za delo poslanca in tudi uh, možnosti za odgovor se strani Europola. Sekretarjat. To, kar bom povedal o sekretarjatu, velja kot odgovor tudi drugim parlamentom, ki so uh, rekli, da bi sekretarijat potrebovali. Evropski parlament meni, da, da sekretarijat ni potreben. Iz naših izkušenj se kaže, da naprimer sekretarijat v odboru Libe je zelo strokoven, zelo uh, sposoben in lahko opravlja to nalogo brez stroškov. Ampak izkušnje kažejo, da eh, pravni strokovnjaki v eh, pristojnih odborih v nacionalnih parlamentih imajo iste zmogljivosti, iste veščine, tako da lahko opravljajo isto delo. In takšno je stališče Evropskega parlamenta. Nadaljujem spet s predlogom eh, nemškega kolega. Eh, postavljanje vprašanj v pisni obliki. Da, Evropski parlament se s tem strinja. Vse, kar lahko izboljša posredovanje informacij, je dobrodošlo. Potem pa še nekaj v zvezi z jeziki, uporabo jezikov. Eh, vprašanje je postavil tudi predstavnik španskega parlamenta in tudi predstavnik Jerske. Europol ima en sam delovni jezik in to je angliščina. Europol ne more prevzeti dodatnega bremena in sicer za delo prevajalcev. In kako naj to rešimo? Torej, vsakič, ko bo sestanek potekal pri nas, to je enkrat od dvakrat na leto, bomo lahko zagotovili tolmačenje eh, v vse jezike, vključno z. Eh, irščino. E, to lahko mi nudimo brez dodatnih stroškov. Kako pa naj rešimo vprašanje jezikov oziroma e, tolmačenja v drugih državah članicah? Preprosto, vsak plača svoje prevajanje. Če sestanek poteka v Estoniji, se boste sta eh, estonska vlada in estonski parlament dogovorila in zagotovila tolmačenje v estonščino. Eh, vsi ostali pa bodo dobili informacijo v svojem jeziku, ampak kakšen bo za to postopek, ali boste pripeljali sabo svoje tolmače in uh, jih plačali uh, ali, in jih tudi sami plačali, to je verjetno naj, preprostejša možnost, ker eh, nacionalni parlamenti ne bodo mogli prevzeti v celoti stroškov za tolmačenje. Naprej. Irska. Odbor za pravne zadeve. Povsem se strinjam z vami, ko pravite, da je tu na voljo premalo časa, da tri minute niso dovolj. Ampak ja. Um, so predsedujoči, kot vidite, so tukaj dokaj tolerantni in morda lahko predstavniku Hrvaške ali Irske omogoči nekoliko daljši čas za govor. To ni težava. Zdaj pa soglasje, konsens. To pa je treba nekoliko bolj natančno obrazložiti. Zakaj govorimo o soglasju? Zato, ker dve tretjini ali ena tretjina bi lahko um, sistem parlamentarnega nadzora spodkopali. Um, če pogledamo, koliko je predstavnikov Združenega kraljestva ali Danske, je že število bistveno nižje. To pomeni, da bi imeli brez Združenega kraljestva in Danske 100 proti 16. Zato je težko določati neke večine, neka večinska razmerja, če bi razmerje bilo takšno. Tako da, kot pravim, parlament je sozakonodajalec skupaj s svetom in zato ne moremo tukaj uvajati zdaj tega, eh, teh večin. Nadaljujem. Točka 4.1. Strukturirani mehanizem. To je zelo pomembno, je pa tudi zelo natančno zapisano v 51. členu, zato prosim, da to natančno preberete. Ampak vseeno, če bi naši irski kolegi ugotovili, da ta strukturirani mehanizem za posredovanje informacij ni dovolj dobro eh, opredeljen, ne bo nobenih težav na naši strani, da bi sprejeli vaš predlog v pisni obliki, ki bi ga seveda obravnavali. Eh, možnost, da bi vsaki dve leti pregledovali oziroma ocenili poslovno, poslovnik to je v skladu z našo običajno prakso in se nam zdi primerno. Torej, če bomo čez dve leti ponovno ocenjevali naš poslovnik, bi v praktičnem smislu to pomenili, da ga bomo ponovno ocenjevali potem, ko se bomo samo štirikrat sestali. Tako da to je nekoliko malo časa. Španija. Moja draga Španija zelo se zahvaljujem delu, ki ga upravljate znotraj skupnega skupine za skupni parlamentarni nadzor. In kar se tiče jezika, upam, da podpirate predlog Evropskega parlamenta za rešitev tega problema. Zdaj pa Francija. Francija in diplomacija, ki jo imate. Uh, Res najlepša hvala za uh, vaš velik prispevek, ki ste ga dali pred sestankom v Bratislavo. In vam bom lahko razložim isto kot drugim skupinam, ki so imeli isto pobudo kot vi na vaše vprašanje. Cipr, velika, ma, velika mala država. Zahvaljujete se delu, ki ga je upravila skupina in parlament. Uh, in omenjate točko 2.3, kjer se pojavlja zelo pomembno vprašanje in o kateri smo poglobljeno razpravljali v parlamentu prejšnji teden. Gre za vprašanje opazovalcev. Tudi Morten Petersen bo o tem govoril v zvezi s prispevkom Danske. Takoj vam bom dal besedo, kolega, seveda. No, Jasno je, da se ne more obravnavati na enak način države članice in tretje države. Država članica je pravno vezana na ta poslovnik, medtem ko tretja država, če se jo povabi, torej tretja država, s katero imamo dogovor o sodelovanju, lahko pride, seveda lahko pride, če se tako odloči skupina za skupni parlamentarni nadzor. Na podlagi odločitve JPSG in njenih eh, predsednikov se sprejme odločitev o udeležbi tretje države. Kar zadeva datume, pa je jasno in Cipru se to zdi v redu. Eh, da moramo ta dva datuma za naše letno srečanje, enega v Evropskem parlamentu in enega v nacionalnem parlamentu, uskladiti s časovnico oziroma s koledarjem Europola, eh, ki glede na to, kdaj pripravlja in predstavlja svoje temeljne dokumente. In sklepi po analogiji s kosakom, torej soglasje je tudi tu pomembno in tudi mi to ponižno, ampak hkrati odločno predlagamo, zato da bomo lahko um, delo znotraj te skupine učinkovito opravljali. Soglasje torej. Potem pa še točka 4.5.2, da bi se dodalo časovnico um, seveda, tudi to je povezano z vsem, kar je bilo povedano do sedaj, mora pa biti to racionalno oblikovana časovnica. Zdaj pa še k mađarski in vprašanju preglednosti. Preglednost je pomembna, saj, ta, saj je od nje uh, odvisno zaupanje glede delovanja Europola in na zadnje vprašanje kraja naših srečanj. Torej, če bi se tu zdaj odločali o kraju srečanja, bi uh, bilo to zdaj neskončno razpravljanje. Ta skupina bo namreč imela dva predsedujoča, torej predsednika pristojnega odbora v Evropskem parlamentu ter predsednika trenutno, predsedujoč, trenutno predsedujoče države. Uh, predsednik iz Evropskega parlamenta bo eh, vodil svojih 16 poslancev, eh, predstavnik predsedujoče države pa bo imel predvsej težje delo, saj bo moral usklajevati eh, vseh ostalih 28, 27 držav. Tako, to so moji kratki odgovori, zdaj pa bom dal besedo Danski, ampak če se ne moti, mislim, da želi kolega iz Narodne skupščine um, odgovoriti na to, kar sem ravno kar povedal. Um, dobar dan, oprostite, iz senata prihajam francoskega. No, e, rad bi se navezal na vprašanje problematike sekretarijata. Uh, e, odgovorili ste. Nemčiji in eh, povedali, kakšne, kakšne so značilnosti sekretarjata v vašem odboru Libe, ampak ali nam lahko pojasnite, ali bodo dejansko informacije lahko posredovane na naslove vseh evropskih parlamentov oziroma njihovih pristojnih odborov um, na ta način, torej iz sekretarijata vašega odbora Libe. Hvala. Mislim, da mi želi sekretarijat uh, nekaj uh, namigniti, čeprav imam sam svoje mnenje glede odgovora. No, pogledajte, kolega. Rekel sem, kot veste, so stvari v Evropskem parlamentu jasne. V, glede na naše izkušnje lahko povemo, kako je, da je sekretarjat odbora Libe res strokovno močno podkovan. Ampak poglejmo sedaj Cortes Generales, torej španski parlament. Sam sem imel čast, da sem bil najprej poslanec, potem pa senator v španskem parlamentu. In lahko zatrdim, da so pravni strokovnjaki v pristojnih odborih za notrnje zadeve eh, ali za evropske zadeve eh, ravno tako izkušeni in lahko to delo opravijo brez dodatnih stroškov. In skoraj pripričan sem, da je e, ista situacija tudi v francoski narodni skupščini in v senatu in da lahko vaši strokovnjaki to e, odlično izvedejo. Kdo je pripravil današnje e, srečanje? Ja, naš sekretarjat in sekretarjat predsedujočega iz Estonije. Današnji sestanek je precej kompleksen, pa vseeno oba so predsedujoča, nisva imela nobenih težav, da sva to organizirala in da ste vsi vi danes lahko tukaj. To je moj odgovor. Kakorkoli, ni obvezno, da se sedaj zedinimo okrog tega vprašanja. Lahko še razmislimo do jutri, do povdne. Lahko uh, tudi ugotovimo, da se strinjamo v zvezi s točko B, C, D in tako naprej. In uh, točke, o katerih se ne bomo strinjali, lahko predstavimo na naslednji sestanek, ki bo uh, organiziran. No in zdaj, če dovolite, bi dal besedo danskemu predstavniku. Želi še nekdo besedo? Ja, izvolite. Thank you very much. Dear chairman, dear Hvala lepa, kolegice in kolegi. Najlepša hvala za povabilo in tudi za to, da ste mi dali možnost, da predstavim danski predlog. Danes govorim v imenu Združenega odbora za evropske zadeve v danskem parlamentu. Danski parlament si želi, da bi postali polnopravni člani v JPSG. Dovolite, da predstavimo naše argumente. Prvo, če se sklicujemo na 88. člen eh, PDEU, drugi odstavek tega in pa tudi na 51. odstavek uredbe o Europola. Potem je naše razumevanje to, da bi morala JPSG sestojiti iz članov Evropskega parlamenta, pa tudi nacionalnih parlamentov v evropskih državah članicah. Kot parlament Evropske države, kot države Evropske unije bi moral torej danski parlament v celoti vključen v delo JPSG ob bok vsem drugim nacionalnim parlamentom vsake države članice EU. Danski uh, sporazum o uh, sodelovanju z Europolom je izključne narave za razliko od uh, sporazumov Europola z nečlanicami. Potem odločitev sveta vključuje konkreten jezik, ki se navezuje na konkretno situacijo Danske, ki je tako članica Evropske unije in je tudi šengenska država. Dovolite, da omenim nekaj primerov tega. Danska je podvržena pristojnosti Evropskega sodišča na tem področju. Danska prispeva in to bistveno v Evropski proračun za Evropol danska je prav tako poslala dansko govorečo osebje pod o, pristojnost Europola, ki obravnava zaprosila 24 ur na dan vsak dan v tednu. In danska je tudi del šengenskega območja. In kot četrto in nekoliko splošneje, medparlamentarno sodelovanje znotraj, eh, znotraj Evropske unije se je vedno izvalo na podlagi načela nediskriminacije med parlamenti držav članic EU. Naj povem zelo nazoren primer. Vsi parlamenti vseh članic EU so um, člani konference ECE. JG, kljub temu, da trije parlamenti niso podpisali in ratificirali pogodbe o fiskalni stabilnosti. Torej, obstaja razlog, da se vse člani iz vseh nacionalnih parlamentov vključujejo v najrazličnejše medparlamentarne konference, ne glede na posamezne aranžmaje posameznih držav. In peti zadnji argument je, da danski parlament in nacionalna policija predstavljata sestavni del sodelovanja znotraj Europol. Sodelujete pri izmenjavi eh, podatkov in tudi obveščevalnih informacij. Tako da, drage kolegice in kolegi, tudi danski parlament si želi postati polnopravn član JPSG, tako da bi lahko dobili tudi mi pravico, da nadziramo svojo vlado, tako kot bodo dobile to pravico tudi drugi parlamenti. Gre za vprašanje zagotavljanja legitimnosti in odgovornosti Europola tudi na Danskem. V duhu našega dobrega sodelovanja upam, da boste našo željo podprli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, dragi kolega. Na seznamu imam devet govornikov. Vsi bodo dobili besedo, seveda. Ampak samo kratek uvod, če dovolite. Poglejte, Danska je in je bila izredna zaveznica Evropola, ampak Danska je postavila na referendumu vprašanje, ali naj ostane v Evropolu ali ne. In uh, z majhno večino je prevladal negativen odgovor. No, in pobudniki, pripravljalci predloga Eh, komisija, svet in parlament, ki želimo razrešiti to vprašanje med Dansko in Europolom, smo eh, za ta namen eh, Dansko proglasili kot tretjo državo, čeprav seveda ni tretja država. In tako smo sodelovali, eh, podpisali dogovor o eh, sodelovanju kot s tretjo državo, ker smo skušali najti nek izhod v okviru sodelovanja eh, na vseh področjih, kot je to povedal danski predstavnik, torej v zvezi s sodiščem, proračunom, jezikom, šengenskim območjem, sodelovanjem obveščevalne službe, policije in tako naprej. No, to sem želel povedati za uvod. Zdaj pa moramo rešiti ali ne vprašanje Danske v JPSG. To je naša naloga. In v zvezi s tem je prvi prosil za besedo gospod Hamber iz Švedske. Izvolite. Kje pa ste? Hvala lepa. Morda to ni tako zelo povezano z danskim vprašanjem oziroma vprašanjem, ki ga je zastavila Danska, ampak rad bi se res zahvalil vsem za vse, kar ste povedali danes in mislim, da je že danes potekalo dobro sodelovanje med različnimi parlamenti. In ta nadzorna skupina bi morala biti celoti delujoča in učinkovita, da bi lahko učinkovito nadzirali Europol. Hkrati pa je zelo pomembno to, da moramo tudi mi uh, od tukaj izkušnje o tem sodelovanju prenesti nazaj v svoje domovine. Gre za to, da, eh, kot je rekel predstavnik Evropola, da če nekih pametnih informacij ni, potem jih tudi ni mogoče izmenjati. Torej, slišali smo različne poglede. Z vidike švedske je pomembno, da je sodelovanje zastavljeno na učinkovit. Uh, način. Treba je upoštevati tudi trojko in zlasti v parlamentarnem okolju je po mojem mnenju treba zagotoviti neko kontinuiteto eh, dela, ki se opravi na inteligenten način in ki ga je mogoče opravljati na inteligenten način. Tako da je to vprašanje tudi skupnih eh, virov zelo pomembno, igra pomembno vlogo. V Evropskem parlamentu bo treba razmisliti tudi, kaj želimo konkretno storiti? Kako bomo zastavili tukaj sodelovanje med našimi različnimi parlamenti? Ali obstaja tukaj kakšna omejitev eh, pri sodelovanju? Vprašanje jezikov je po mojem mnenju zelo pomembno in eh, tudi obravnavano je v prvotnem predlogu in kar zadeva vprašanje sprejmanja odločitev, menimo, da je konsens sicer inteligenten cilj vendar pa je morda treba še enkrat razmisliti o tem, kako bo to izgledalo v praksi. Poleg tega menim, da moramo poskusiti biti tudi prožni. Ni morda nujno, da se vse zapiše v dokument. Seveda, ko gre za pripravo dolgoročnih večletnih programov, ja, ampak tveganje, ki pri tem obstaja, je, da je plan potem nekaj eh, dolgoročnega, ampak eh, situacija se vmes lahko spremeni in ni treba, da je vse zapisano v kamen. Najlepša hvala za ta uravnotežen in smiselen komentar. Zdaj pa gospod Bise iz francoskega senata. No? Je, je me suis déjà exprimé, monsieur le président. Donc je donne plutôt la parole. No, jaz sem že govoril, gospod predsedujoči, tako da bom dal kol besedo raje kolegici. Ja, najlepša, najlepša hvala, izvolite. Hvala lepa. E, najprej najlepša hvala za te zelo konstruktivne izmenjave mnenj, tako kot so bile vedno zelo konstruktivne razprave na temo Europola. Francoski poslanci se že dolgo zavedajo pomena dejavnosti Europola. Že konec decembra 2013 je bila sprijeta resolucija eh, v parlamentu o vlogi Europola in o pomenu izmenjave podatkov. Z, eh, z, V okviru sodelovanja z drugimi evropskimi parlamenti smo uspeli doseči kompromis, da eh, glede tega, da bo do evropski parlamenti, nacionalni parlamenti eh, sodelovali in JPSG Če naj bo operativen, potrebuje poslovnik, ki bo pragmatične narave. Torej ne gre za to, da bi mi tukaj razpravljali o dobrih praksah, temveč da bi pobliže spremljali dejavnosti Europola, jih analizirali in uh, skušali ugotoviti, ali je res zagotovljeno sodelovanje med državami članicami na področju varnosti uh, in dogovoriti se moramo o tem, na kakšen način bomo um, sprejemali naše odločitve. Mogoče ta postopek um, soglasja uh, lahko nekoliko omeji naše možnosti pri našem delu. Mogoče bi zato morali razmisliti o drugih možnostih, da bi ta nadzorna. Poleg tega je potrebno, da bi ta nadzorna skupina tudi imela neko kontinuiteto in um, vaš uh, eh, sekretarjat, uh, eh, tako kot ste to opisali, bi verjetno lahko prispeval k eh, zagotavljanju boljše uh, logistike. Uh, Eh, tako kot to poteka znotraj trojke. In ne nazadnje, želeli bi, da bi člani te skupine lahko postavljali pisna in tudi ustna vprašanja. Vi ste odgovorili, da pisna vprašanja bo seveda možno postavljati, mi bi pa želeli tudi možnost ustnega postavljanja vprašanj, zato da tako dobimo iz prve roke informacije, ki jih potrebujemo. Eh, o teh um, odgovorih bi lahko. Eh, bi želeli imeti možnost razpravljati tudi eh, v tajnosti, če bi šlo za zelo občutljive teme. Hvala. Ja, gospa, strinjamo se s tem, da bo treba dodatno osvetliti vprašanje, ki vas eh, skrbi in sicer sprejemanje odločitev s soglasjem. Ehm, ni pa nobene težave, kar zadeva postavljanje vprašanj. Upisni ali ustni obliki. Zdaj pa bomo dali besedo gospe Zipel, eh, ki je odlična predstavnica skupine socialistov in demokratov v našem parlamentu. Hvala. Sicer nisem uradno prosila za besedo, ampak ko sem poslušala našega danskega kolega, Eh, o njegovi prošnji, da bi bili polnopravni člani te skupine, je bila moja spontana reakcija. Mislim, da ste jo vsi slišali ta. Ne. Zakaj? Zakaj? Dovolite, da malce pojasnim. Omenili ste že referendum, ki je potekal na Danskem. To je bil referendum, na katerem uh, je bilo odločeno, da Danska ne bo članica Europola, med drugimi članicami EU. Tako da smo imeli zelo dolgo razpravo znotraj našega parlamenta, da sklenemo kako in kaj. Slišali smo, kakšen je referendumski rezultat, rezultat, ki ga je treba resno vzeti in jemati. Po drugi strani pa smo želeli pokazati tudi pripravljenost, da se, da se nadaljuje določena vrsta sodelovanja in potem smo organizirali nekaj in nekateri kolegi še zdaj niso pripričani, da je ta rešitev prava, ampak organizirali smo način, s katerim lahko poskrbimo, da Danska na vkljub temu referendumu ni puščena povsem eh, iz tega področja delovanja in uporabe, temveč lahko kljub temu eh, izmenjuje informacije z nekaterimi tretjimi državami. Ampak to je prav, vse lepo in prav, ampak ko prosite za polnopravno članstvo, bi bil moj odgovor ne, kajti če se sprejemajo neke odločitve, potem morajo s tem biti povezane tudi določene posledice. Prav žal mi je, ampak glasovali ste proti članstvu v Europolu. Če bomo zdaj uh, kar naenkrat začeli dodeljevati enake pravice, kot jih uživajo vse druge države članice. In prav je, vse države članice bi morali imeti enake pravice in dostop do vseh organizacij, vendar vi ste na referendumu odločili proti. Če bomo sedaj tukaj iskali neke iznedljive rešitve, da bi Danska kljub temu lahko prisostovala pri vsem, potem kakšen je pol smisel in kakšna je. Uh, vrednota, vrednost tega referenduma. Tako da menim, da se je treba izogniti tudi temu, da bi dajali napačne signale drugim. Treba je spomniti naše države članice, naše parlamente, pa tudi naše državljane, da kadar glasujejo o čemrkoli pa že, da morajo vedeti, da vsak glas šteje in da prinaša določen rezultat. Tako da z tega vidika mi je zelo žal, ampak osebno sem mnenja, da iz teh razlogov Danska ne more uživati vseh enakih pravic kot vse, vseh doslej drugih 27 držav članic. Hvala lepa. Kot vedno ste bili tudi tokrat zelo jasni. Zdaj pa dobi besedo gospod Lanet iz Estonskega parlamenta, izvolite. Aitäh, hea ja eesistuja või eesistujad on vist kõige õigem öelda . ma usun , et äh, siin saalis . Hvala lepa, gospod, uh, gospoda predsedujoča. Mislim, da nikogar tej dvorani ni, ki ga ne bi resnično za nimala uh, evropska varnost, ne glede na to, ali je poslanec v nacionalnem parlamentu ali v evropskem. Zato bo morala, bo morala naša skupin, skupina za skupni parlamentarni nadzor dejansko zagotoviti večjo preglednost in učinkovitost Evropola, kot ste povedali vi, gospod Jazdemera. In res, ta naloga je zelo pomembna. Če želimo biti pri tem delu uspešni, pa moramo prav tako zagotoviti tak proces odločanja, ki bo hiter in učinkovit. Kot je povedala trojka, bi naj bil nadzor utemeljen na konsenzu. Ampak, če ne bomo izbrali analogije s Kosakom ali s svetom uh, ministrov, uh, ne vem, ali bo učinkovitost enaka. To je re, res nekaj, o čemer bi morali eh, dodatno razmisliti in kar je predlagalo več držav članic. Bodimo prožni pri tem. Hvala lepa. Gratia, Hvala lepa, gospod Lanet. Dovolite, da dam zdaj besedo gospodu Popovu iz Bulgarije. Much, but... Hvala lepa ampak pravzaprav sem vprašanje že umaknil, kajti odgovor sem že prejel, tako da hvala lepa kljub temu. Gracias a usted, señor Popov. Hvala lepa, gospod Popov. Zdaj pa iz italijanskega senata, gospod Krimi, izvolite. <clears throat> E hvala lepa za vse opravljeno delo, pa tudi za besedilo, ki je bilo pripravljeno. Italijanski senat trdno verjame, da bo JPSG lahko odigral svojo vlogo in da bo tudi lahko zagotovil več podpore Europolov. Eh, delimo mnenje številnih parlamentov, da bi morale biti dejavnosti naše skupine za parlamentarni nadzor utemeljene na rešitvi kompromisa, eh, kar zadeva poslov, poslovnik, tako da bomo čimprej lahko pričeli z delom. Kar zadeva jezikovno vprašanje, menimo, da je zamisel tega, da bi bila uradna jezika francoska, angliščina, francoščina in angliščina ustrezna in da bi potem ostale delegacije si lahko zagotovile tolmačenje na lasne stroške. Tako da s tem pogledom se strinjamo. Zdaj pa vprašanje sekretarjata. Uh, menimo, da bi bilo zaželeno tukaj najti neke vrste kompromis. Naprimer, če si pogledamo predlog spremembe Bundestaga, ta želi upeljati zamisel trojke. Morda, če bi upeljali ta sistem, bi lahko uporabili tudi določene podporne strukture, ki bi pomagale in koristile JPSG tako bi potem se postavila neke vrste naravna struktura iz samega sekretarjata trojke, ki bi jo podpiralo tudi osebje Evropskega parlamenta. Vse to bi se zgodilo brez dodatnih stroškov, kajti stroške bi tako krili parlamenti držav, ki oblikujejo trojko pa tudi osebje, ki je že zaposleno v Evropskem parlamentu. Zdaj pa še druge teme. Te uh, delegacije Evropskega parlamenta in druge teme, ki ste jih izpostavili poprej. Uh, mislim, da to ni tako pomembno, ampak vsekakor je morda na ta način bolje in lažje zagotoviti in opredeliti poslovnik. Tukaj govorimo o predlogih sprememb, ki jih je sprejel Evropski parlament in ki jih je želel podpreti. Najlepša hvala, gospod Krimi. Samo to bi še povedal, zelo pozorno sem poslušal vprašanje financiranja sekretarjata. Ali nam mogoče lahko vaš predlog v pisni obliki uh, posredujete, tako da bomo to pručili jutri? Hvala. Zdaj pa gospod Telmitija Svinske. Gospa se opravičujemo. Hvala lepa. Kolegice in kolegi. Zbrali smo se tukaj, ker smo skupaj močnejši. Močnejši smo skupaj, kot smo lahko kot posamezna država članica. Naš skupni cilj je, da bi imeli delujoč nadzorni mehanizem za Europol in tega vsekakor potrebujemo, kot so povedali že predsedujoči in drugi. Finska očitno meni, da je zelo pomembno, da najdemo skupne odgovore na zastavljeno vprašanje. Želimo si učinkovitega načina dela, eh, želimo videti, da bo naše delo imelo nek rezultat in želimo se tudi sodelovanje, ki bo imelo nek pomen. Kar zadeva prošnjo Danska, je bil naš odziv zelo pragmatičen imamo parlamentarni organ. Danska je tudi država članica Evropske unije. Če tudi eh, ima Danska sprejet izključni aranžma, izključno ureditev z Evropolov, kot je pojasnil gospod predsedojoči. Ta sporazum je kljub temu drugačen od sporazumov Evropola z tretjimi državami praktično gledano ne bi bilo pametno, da imamo tukaj še tretjo ločeno kategorijo držav, v kateri bi bila zgolj Danska. Finska tako podpira pristop, po katerem bi Danska lahko sodelovala pri delu skupine za parlamentarni nadzor in bi lahko postala članica JPSG. Zahvaljujem se vsem za delo, ki ste ga upravili in resnično upam, da se bomo lahko jutri dogovorili o vsem. Hvala. Hvala lepa. Gospa Talvit je. Ja, jasno je, da, pod, da Finska podpira prisotnost Danske v tej skupini. Zdaj pa gospod Matič iz Slovenije, izvolite hvala za besedo predsedujoči. Slovenski delegaciji verjamemo, da bi morali pri obravnavi osnutka poslovnika nujno zasledovati cilj, da se sporazumemo o minimalnem konsenzu in oblikujemo tekst poslovnika, ki bo kasneje ob evalvaciji delovanja skupine dopolnjevan. Interes po učinkovitem demokratičnem nadzoru Europola je vsekakor absolutna prioriteta in prestiž te ali one države članice ali posameznega politika ga ne bi smel ovirati. Zato upamo, da bomo pri reševanju odprtih vprašanj čim bolj pragmatični. Brez poslovnika tega demokratičnega nadzora ne bo, zato seveda upamo, da se jutri razidemo s sprejetim poslovnikom. V slovenski delegaciji smo že bili osnovnemu tekstu poslovnika naklonjeni in tudi z večino amandmajev nimamo težav. Kar se tiče posameznih točk, ki so bile izpostavljene, govorimo o petih točkah, glede vprašanja predsedovanja in kontinuitete v smislu trojke se s tem strinjamo. Glede odločanja s konsenzom se nam to zdi seveda prva možnost, vendar da bi se izognili blokadam smo mnenja, da bi bilo treba razmisliti še tudi o možnosti, ko so vse uh, variante glede konsenza izčrpane, da se odloča na podlagi visoke večine uh, v smislu 4 petine oziroma 80 odstotkov. Glede jezikovnega režima smo mnenja, da je treba ohraniti sistem čim bolj enostaven, s čim manj finančnimi in tehničnimi bremeni in uh, da se lahko seveda ohrani model, kot ga poznamo pri eh, eh, med parlamentarnimi, eh, med parlamentarnimi forumi. Glede sekretarijata smo te ideje naklonjeni, če gre za idejo sekretarijata v obliki kontaktnih uradnikov in če ta ne prinaša nobenih finančnih posledic za članice. Glede delovanja samih podskupin pa imamo dodatno vprašanje, ni nam povsem jasno, kako je zamišljeno, da bi to delovalo oziroma ali bo šlo za posebne ločene sestanke oziroma konference teh podskupin ali pa se bodo sestale v okviru rednih sestankov celotne skupine. In glede teh eh, vprašanj, tega vprašanja seveda pričakujemo še dodatna pojasnila. V vsakem primeru pa še enkrat apeliramo na interes, da se poslovnik spremen, da se najde skupni konsens, eh, na podlagi katerega bo potem seveda poslovnik ob delovanju skupine še nadgrajevan. Hvala. Hvala lepa tudi vam za vašo naklonjeno stališče Slovenije in gospoda Matiča. Zdaj pa gospod uh, Makel iz polskega parlamenta. Izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Na začetku želim povedati, da se mi zdi, da je amadma glede trojke racionalen. Zdi se mi, da bi tako zagotovili kontinuiteto našega organa. Polski parlament to v celoti podpira. Drugo vprašanje je sekretarjat. Po eni strani imamo sekretarjate v vsaki državi članici, dobro to deluje tako kot je treba, ampak ti sekretarjati bodo vedno delali za nacionalne parlamente, tako pa če. Vprašanje pa je, ali bomo našli nek sistem, kjer bomo imeli samostojen sekretarjat in seveda tudi ustrezna finančna sredstva za ta sekretarjat. Potem pa se pojavlja vprašanje, kako bi to strukturirali. Mislim, da je to vprašanje, na katerega zaenkrat še nimamo odgovora. Naslednje vprašanje bi bil postopek odločanja. Če bo načelno obveljalo soglasje, to dobro deluje v kosaku in mislim, da bi bila to najboljša rešitev, glede na to, kakšne so trenutne možnosti. Kajti vsaka država, ki bi aktivno sodelovala v postopku odločanja, bi imela svoje pravice in potem bi bilo lažje tudi sprejeti odločitve. Zadnje vprašanje pa je časovnica. Vem, da lahko vsak predsedujoči čas za govor porazdeli tako, da prav vsi pridajo do besede. Reči bi morali preprosto tako, da bodo predstavniki vseh držav članic imeti možnost, da spregovorijo. Razdelitev časa zgovor je pač v rokah predsednika. Hvala. Hvala, gospod Apel. Zdaj pa gospod Pistorius iz eh, Bundestaga. Hvala. Najprej dva komentarja. Europol kot drugi varnostni organi temelji na dvojem. Prvič potrebuje zaupanje, drugič pa učinkovit parlamentarni nadzor. Oboje potrebujemo in mislim, da smo zaenkrat na dobre poti, kar zadeva ti dve vprašanji. Za zaupanje potrebujemo sodelovanje tistih, ki pri tem delujejo. Mislim, da moramo vsi vedeti, kakšna je naša naloga tukaj. gospa Sipel ima prav iz Evropskega parlamenta. Lepo bi bilo, če bi Danska bila polnopravna članica, ampak seveda to pod določenimi pogoji. Če niso polnopravni člani, če niso zraven pri delu, potem ne morejo biti zraven pri nadzoru, to je jasno. Drugače bi bili skoraj v protislovni situaciji. Prostovoljno lahko sodelujejo, ampak potem moramo o nadzoru govoriti kot zadnji možnosti. Mislimo, da je sekretarja dobra možnost, tako bi zagotovili kontinuiteto tudi na ravni dela. Mislim, da bi morali temu nameniti veliko pozornosti. Podskupine. Tukaj gre za to, da naj bi bilo delo nekoliko lažje. Seveda se moramo izogibati dodatnim stroškom zaradi tega, in te skupine bi morale potem zasedati usporedno z našimi zasedanji, seveda. Poleg tega pa lahko komuniciramo tudi elektronsko, saj ni treba, da se vedno srečamo na neki lokaciji. Konferenčni sekretarjat potrebujemo, to lahko organiziramo stroškovno neutralno, to bi bilo v interesu članov iz nacionalnih parlamentov, ker bi tako lažje prišli do rezultatov. Mislim, da bi tako razbremenili tudi sekretarjate Evropskega parlamenta, kajti mislim, da že imajo dovolj dela. Še zadnja točka. Pravica do zastavljanja vprašanj v pisni obliki. To je v redu. Vidim, da zato obstaja podpora. Če bomo to storili, potem ima tudi sekretarjat smisel, kajti drugače ne bomo uspeli organizirati dela. In še zadnja točka, revizijska klauzula. Vsi veste iz svojih parlamentih, da so najlepše in najboljše razprave, razprave o poslovnikih. Po drugi strani pa seveda vemo tudi, da zadeva nikoli ni zapisana v kamen. Mislim, da bi si morali dati možnost, da poslovnik od časa do časa spremenimo, da lahko vidimo, kaj bi izboljšali, kaj bi lahko zastavili nekoliko bolje in potem bomo dosegli dobre rezultate. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Pistorius. Navedal se bom na vaše vprašanje in njegove elemente, ko bom skušal narediti povzetek vaših prispevkov in na kratko odgovoriti, kar se zdi skoraj neizvedljiva naloga. Zdaj pa gospod predstavnik belgijskega parlamenta. Hvala lepa. V imenu belgijske delegacije trije kratki komentarji. Prvič, kar zadeva kandidaturo danskih kolegic in kolegov. O tem smo govorili v odboru za notranje zadeve 26. septembra podpiramo predlog ali prošnjo Danske, da bi postali polnopravni člani skupine za skupni parlamentarni nadzor. Če bo prišlo do kakršnih koli sprememb, jih podpiramo. Drugič, jezikovni režim. Podpiramo gospoda Diaza Demero v zvezi z jeziki, v zvezi s tem sem lahko torej kratek. In še tretjič, menimo, da je zelo pomembno, da govorimo o

in tam vi ne boste notado su posebno. Najlepša hvala tudi vam, gospod Mecu. In eh, tudi vaše stališče v zvezi z danskim vprašanjem smo zabeležili. Zdaj pa gospod Barasevopoulos iz Grškega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa hvala za priprave, ki ste jih izvedli v okviru te seje. Hvala parlamentu, hvala Estoniji, ki predseduje in hvala kolegicam in kolegom, ki so vložili zanimive amandmaje. Večino lahko podpremo ne bom omenjal vseh, ampak nekaj amadmajev želim omeniti. Mislim, da bi moralo biti jasno, da moramo biti v razpravah učinkoviti, po drugi strani pa moramo upoštevati praktične možnosti, ki jih imamo na voljo. Prav tako je treba upoštevati omejitve, kar zadeva sodelovanje Danske. Kompromisna rešitev je rešitev, ki jo omenja ciprska nacionalna skupščina. Lahko bi imeli tri skupine, polnopravne člane s pravico glasovanja, potem bi lahko imeli člane, ki sodelujejo v postopkih brez pravice glasovanja in imeli bi opazovalce. Kar zadeva organizacijske predloge, ki jih podaja Nemčija. oblikovanje trojke bi lahko delovalo, te izkušnje že imamo iz drugih odborov, iz drugih forumov. Trojka potem zagotavlja kontinuiteto in prav je tudi, da oblikujemo podskupine. Te skupine bi morale delovati ločeno od plenarnega zasedanja, torej ne hkrati s plenarnim zasedanjem. Plenarno zasedanje bi potem ocenilo delo podskupin. Zdaj pa čas za govor. Mislim, da bi morali to prepustiti predsedujočemu. Res je, v večini primerov tri minute niso dovolj, to je zelo strogo zastavljen čas vendar če nekdo govori predolgo, lahko predsednik ali predsedujoči čas za govor omeji, recimo na 3 do 5 minut. Kar zadeva postopek odločanja, moja država ima predlog neke tretje poti. Če se znajdemo v slepi ulici, naprimer, bi morali uporabiti kvalificirano večino, vendar kvalificirane večine ne bi smeli uporabljati že od samega začetka. Pravilo bi moralo biti soglasje. Kvalificirano večino bi uporabili le, če pridemo v slepo ulico in ne moremo najti poti ven. Jezikovni režim. Zaenkrat je postopek, ki ga uporabljamo, dober trenutno pa mi je zmanjkalo časa, kasneje bom povedal več. Hvala. Aitäh teile ja järgmiseks eh, on sõna . Hvala. Predstavnica Romunskega parlamenta ima besedo, izvolite, gospa Floreja. Hvala lepa, hvala za besedo, govorila bom romunsko. Toate amendamentele depuse eh, și aș dori să fac câteva precizări. Uh, noi considerăm că... Hvala. Nekaj pojasnili z naše strani. Tudi po našem mnenju je predlog um, glede trojke zanimiv in ga je treba upoštevati. Lahko tudi zagotovi kontinuiteto pri predsedstvu. Kadar uh, si predstavljamo, kako deluje trojka, uh, morajo sekretarjat zagotoviti države članice, ki so v trenutni trojki eh, po sistemu rotacije. Kar zadeva podskupine, se strinjamo, vendar pa mora imeti vsak nacionalni parlament predstavnika v vsaki podskupini. Način dela podskupin pa mora omogočiti organizacijo sestanka podskupine pred plenarnim zasedanjem, tako da bi sklepe eh, sestanka podskupine lahko predstavili na plenarnem zasedanju. Potem pa še način sprejemanja odločitev. Mi eh, se pri tem navezujemo na izjavo iz Bratislave, ki predvideva kvečjemu konsens. Uh, eh, vprašanja. To je seveda zelo koristen in zanimiv inštrument, vendar pa moramo oblikovati takšen sistem, pri katerem bo to izvedljivo. Skoraj 130 članov nas je in če bi vsak, vsak mesec postavil kakšno vprašanje, bi s tem zablokirali delovanje Europola in gotovo si nihče od nas tega ne želi. Hvala lepa. Eh, samo na nekaj bi upozoril čas za tolmačenje. Eh, je žal vsako popovdne omejen, pa ne govorimo tukaj o politikih, temveč o strokovnjakih, ki imajo natančno določen čas eh, dela. Zdaj pa dobi besedo še gospod Vitauskas iz Litve, potem pa gospod Šuster iz Bundestaga, na to pa bomo jutri nadaljevali in jutri bo dobil besedo gospod Jorgalas s Cipra. No, če se strinjate, bi dal besedo zdaj tem dvem govornikom, ki sta prosila za besedo, jutri pa bomo nadaljevali po seznamu govornikov, ki ga imamo. Hvala za vaše razumevanje. Zdaj pa besedo gospod Savatauskas iz Litve. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala odboru Libe hvala Estoniji, hvala estonskemu predsedstvu za to, da so organizirali razpravo o tem pomembnem vprašanju. Vesel sem, da je toliko poslancev spregovorilo o poslovniku JPSG-ja. To kaže, da vsi želimo prispevati k večji varnosti državljanov in k reševanju izzivov, s katerimi se soočamo. Revizijska klauzula. Ta navaja, da bomo poslovnik pregledali čez dve leti. Litva uradno ni uložila komentarjev, smo pa govorili o poslovniku in podpiramo tiste države, Irsko, Hrvaško, Mačarsko, Nemčijo, naprimer, ki so uložile amanmaje v zvezi z jezikovnim režimom. Gospod Dias de Mera je omenil, da bi dokumente sicer lahko prevajali v vse jezike, ampak to bi nas vse zelo obremenilo. To drži. Vendar tolmačenje je koristno, zato ker lahko imamo boljšo razpravo, bolje lahko analiziramo detajle, ki so zelo pomembni. Vsi vemo, da se podrobnosti skrivajo oziroma da se hudič skriva v podrobnostih, zato predlagam, da poskušamo poskrbeti, da bomo imeli tolmačenje na voljo v vseh uradnih jezikih, kaj ti, to bi lahko bil predpogoj za uspeh. Kaj ti nacionalni parlamenti in Evropski parlament bomo zdaj morali sodelovati. Želim nam obilo uspeha. Hvala. Gracias, kolega. Hvala, kolega. No, In zdaj dobi besedo še gospod Šuster iz Bundestaga. Ja, danke, Hvala lepa, gospod predsednik. Nemški parlament bo še enkrat razložil svoje amenmaje. Hvala vam za to možnost. Ne bom govoril o trojki in pisnih vprašanjih ter jeziku. Mislim, da je mogoče občutiti že večino na to temo, mislim, da je to že neke vrste soglasje. Govoriti želim o pododborih in o sekretarjatu. Z nemškega vidika mora imeti Europol veliko in ofenzivno prihodnost, glede na to, s kakšnimi izzivi se sooča Evropa. To pomeni, da bomo nekoč morali razširiti pristojnosti tega organa. Če si to želimo politično, potem moramo zagotoviti ustrezen parlamentarni nadzor. Parlamentarni nadzor je v bistvu temelj demokracije. Mi smo ta gremi in mislim, da bi morali biti dovolj samozavestni. Mislim, da ne smemo biti preveč plašni grede zastavljanja glavnih smernic. Seveda to ne sme voditi do dodatnih stroškov. Pod odbor je v redu, če se bomo sestajali dvakrat na leto. Zato želim povedati, da bomo tako le stežko zagotovili ustrezen nadzor. Zato predlagamo naslednje. Pri enem ali dveh podatkih, eh, podarkih, naprimer varstvo podatkov ali terorizem, lahko bi, naprimer v zvezi s tem, oblikovali mrežo ali delovno podskupino članov tega gremija in da bi lahko pripravljala naša srečanja v zvezi z eno ali dvema temama in potem bi bili lahko prepričani, da se kontinuirano nekdo ukvarja s to temo, ne pa samo enkrat ali dvakrat na leto. Parlamentarni nadzor mora biti kontinuirana zadeva, drugače je to samo mrtva črka na papirju. Zato si prizadevamo za to, da bi imeli podskupine. Sekretarjat prepričan sem, da bi odbor Libe danes to lahko delal, pa tudi na srednji rok. Ampak prepričan sem, da bo ta gremi pomemben mejnik pri razvoju Evropola v prihodnih letih. Zato mislim, da potrebujemo samostojen sekretarjat, ki nam bo pomagal pri delu, ki bo obravnaval pisne vprašanje in tako naprej. Ne smemo varčevati že zdaj na začetku. Mislim, da je glede stroškov dober predlog Romunov, seveda. Trije parlamenti, trojke, bi lahko svoje sodelovce financirali samo za 18 mesecev, naprimer. Ti bi lahko delali v nacionalnih prestolnicah, lahko bi delali v Bruslju, lahko bi delali preko elektronske pošte in tako naprej. Dobro, o tem ni treba razpravljati zdaj, moramo biti prožni, ampak mislim, da bi nek skupen sekretarjat dejansko potrebovali, to nam je vsem jasno že zdaj. Sam sem član tudi nacionalnega nadzornega gremija in prepričan sem, da bomo v naslednjih dveh letih vsi si nabrali toliko izkušenj, da bomo čez dve leti že želeli marsikaj spremeniti. Mislim, da je zdaj razprava že pokazala, v katero smer želimo iti in mislim, da ne bi smeli zavlačevati. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Šuster. Zdaj pa še gospod Jorgalas iz uh, ciprskega parlamenta. Hvala lepa. Se opravičujem tolmačem, ki bodo morali ostati z nami nekoliko dlje. Zanima me, ali mi lahko nekaj pojasnite. To ne zadeva amanmajo, ki so pred nami. Vsi se strinjamo, da želimo imeti učinkovit nadzor in da želimo, da bi člani JPSG bili aktivni. Ampak, če želimo to zagotoviti, mora biti član JPSG v upravnem odboru. V 51. členu je navedeno, da bo tam naš predstavnik kot ciprski parlament menimo, da bi imenovanje te osebe moralo potekati tukaj, pri nas. Ne glede na to, ali bomo imeli soglasje v poslovniku ali ne. Zanima me torej, ali mi lahko pojasnite dvoje. Prvič, ali se strinjate s tem, da bi morali zastopnika imenovati neodvisno, če bomo imeli drugačno odločitev v poslovniku jutri in drugič, ali ste v poslovniku predvideli postopek za imenovanje našega člana v upravnem odboru. Hvala. A, un... Hvala lepa. Zelo na hitro bom povzel, kar smo slišali, tako da bomo jutri lahko nadaljevali z našo razpravo na tej podlagi in zato bi vas prosil, oziroma sekretarjat odbora Libe bi prosil, naj nam pripravi nek splošen povzetek stališč, mnenj, ki so bila izražena danes popovdne tukaj. In sicer v zvezi s petimi skupinami vprašanj, kjer se naša mnenja razhajajo. E, torej, zdaj informacija. Trenutno je danska opazovalka v upravnem odboru Europola in nima pravice glasovanja. In še druga informacija. Tukaj imamo pravno službo, ki je zelo kompetentna. To je služba, ki naš odbor vsakodnevno nalaga veliko dela. In prejšnji teden smo zaprosili za pravno poročilo v zvezi z vprašanjem Danske. To vprašanje morajo še dodatno proučiti, ampak začasno vsaj naj povem, da ta zadeva ni predvidena in je ne urejajo ne pogodbe, ne uredba o Europolu. Vsi deležniki morajo zato delovati, da je to, v skladu s pogodbami in v skladu s tem, kar predvideva 88. člen. To je splošen predpis, ne obstaja pa noben specifičen predpis, na podlagi katerega bi se lahko odločili, ali Danska lahko sodeluje ali ne. To je bil odgovor naše pravne službe. Zaenkrat se vam eh, torej vsem zahvaljujem. Jutri bomo nadaljevali in najlepša hvala tolmačem v tem parlamentu, ki so najboljši tolmači na svetu in tolmači se zahvaljujemo predsedniku za ta kompliment. Eh, pa še nekaj želim povedati, nekaj, kar morda eh, niste razumeli. Veste, tolmačenje je nekaj drugega kot prevajanje. Tolmačenje je to, kar počnemo danes mi tukaj, medtem ko prevajanje pomeni prevajanje pisnih dokumentov. Eh, prevajanje besedil iz enega jezika v druge jezike. In to zdaj poudarjam, ker danes popovdne nismo bili dovolj natančni pri omenjanju teh dejavnosti. Hvala in nasvidenje jutri. Oziroma, samo še nekaj, preden zaključimo. Zdaj še uh, lepa informacija. Povabljeni ste ob 19. na sprejem v um, dvorani Jehudin Menuhin, Jehudin Menuhin v tretjem nadstropju. Hvala.